响哦。Signori, se volete, per favore, pre... Gospe in gospodje, prosim vas, da se usedete. Z nami so že vsi poročevalci. Današnje zasedanje začenjamo z manjšo zamudo, vendar je današnji delovni dan zelo dolg. Zato vas res prosim, da se usedete, kajti nimamo na voljo dovolj časa, da bi ga lahko tratili. Tudi v imenu kolega Donžana, predsednika pododbora za varnost in obrambo, vas danes vse prav lepo pozdravljam na drugem srečanju med poslanci, ki ga organiziramo v letošnjem letu. Prejšnje srečanje se je nanašalo na službo za zunanje delovanje. Srečanje je potekalo junija. Na današnjem zasedanju pa se bomo ukvarjali s temo, ki je nam vsem v velikem interesu. Predvsem nas zanimajo posamezni izzivi ter seveda tudi priložnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba na področju skupne varnostne in obramne politike in skupne zunanje in varnostne politike. Poleg tega pozdravljam tudi gospoda Šastela, ki je predstavnik gospe Eštonove. Ona se trenutno zadržuje na drugi strani Atlantika, kjer opravlja pogovore z ameriškimi kolegi. Z nami je tudi, oziroma bi moral biti gospod Dekrem, vendar je bil zadržan v zadnjem trenutku zaradi drugih obveznosti. Danes vas je ogromno prisotnih na tem srečanju. Lahko vam povem, da so z nami predstavniki iz vseh parlamentov, razen iz Češke in Nizozemske. Poleg tega je to srečanje pomembno zato, ker bomo vsem tem politikam dali parlamentarni značaj bistvo vsega pa je, da se skupaj pogovorimo o vseh spremembah, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba ne samo na nacionalni ravni, temveč tudi na specifičnih področjih, na katerih delujemo. To je tudi razlog, zakaj smo vas povabili, zakaj smo povabili tudi posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan. Afganistan je namreč eh, zelo pomembno področje. Poleg tega je z nami tudi bo z nami predsednik oziroma generalni sekretar NATO. Iskreno si želim, da bi ob koncu današnjega srečanja uspeli naslikati celostno podobo tega, kaj nas vse čaka, s čim vse se bomo tako nacionalni kot evropski poslanci morali ukvarjati. Tako da je današnja razprava pravzaprav namenjena obravnavi dela, ki ga je že sprožila konferenca predsednikov v Evropskem parlamentu. Predvsem nas zanima, kako lahko izvajamo nadzor nad temi politikami in kako lahko tudi k njimi prispevamo. Brez nadaljnega pa sedaj dajem besedo sopredsedujočemu temu srečanju, gospodu Donžonu. Izvolite. Monsieur le président, merci. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, kolegice in kolegi, dobr dan vsem skupaj. V imenu pod odbora za varnost in obrambo v Evropskem parlamentu vam vsem želim uspešno srečanje, kajti z gospodom Albertinijem sva oba mnenja, da se je treba pogovoriti s predstavniki nacionalnih parlamentov o tem, kaj Lizbonska pogodba pomeni za skupno varnostno in obramno politiko in za skupno zunanje varnostno politiko. Naj vas še enkrat spomnim na to, da nam ta pogodba daje veliko možnosti. Želimo si, da ne bi prišlo samo do terminoloških zamenjav, kajti sedaj govorimo o skupni varnosti in obramni politiki, nič več o SZVP-ju in Evopu. In upam, da bo ta nova politika na evropski ravni, Evropski uniji prinesla dodano vrednost. Naj nakratko še enkrat spomnim, da ta pogodba vzpostavlja mesto podpredsednika komisije, visokega predstavnika Evropske unije, vzpostavlja tudi Evropsko službo za zunanje delovanje, kjer deluje tudi služba za krizno upravljanje, Ta pogodba vsebuje tudi dve klauzuli, klauzulo o vzajemni pomoči in klauzulo o solidarnosti. To sta dva temeljna inovativna vidika. Poleg tega se bodo vse misije, ki se izvajo v okviru SVOP-ja, razširile. Vzpostavljamo tudi stalno strukturo za tiste države, ki spolnjujo najviše obveznosti na področju vojaških vprašanj. Poleg tega pa bomo izvajali tudi pripravljalne ukrepe za posamezne misije. Vsi ti elementi predstavljajo dejanski napredek in resnično si želim, da se vsem tem skupaj pogovorimo, da se pogovorimo o tem, kako bi lahko kot poslanci spremljali izvajanje SVOP-ja in želim si, da bi bile današnje razprave plodne. Hvala. Lenim. Dobro, dragi so predsedujoči, najlepša hvala. Gospod Šastel, Lizbonska pogodba nam ponuja nove možnosti za sodelovanje na evropski ravni, ko gre za varnostno, obrambno in zunanjo politiko. Te priložnosti je treba seveda umestiti v ustrezen mednarodni kontekst. Na mednarodni ravni se od Evropske unije vedno bolj pogosto zahteva, da sodeluje pri vzpostavljanju miru, stabilnosti in zagotavljanja varnosti. Varnost, obramba in zunanje delovanje so področja, kjer moramo sodelovati tako s civilnim sektorjem kot z vojaškim sektorjem, uporabljati moramo tudi ustrezne instrumente, sodelujemo pri hibridnih misijah, tako civilnih kot vijaš, vojaških. Zaradi gospodarske krize morajo seveda vse države varčevati pri javnih izdatkih. To se potem pozna tudi pri znatnih znižanjih stroškov, ko gre za nacionalno obramno politiko. Zato se mi zdi, da bi morali v teh kriznih časih opredeliti tista področja, kjer bi lahko vzpostavili sinergijo, si pomagali in sodelovali. Gospod Častel, hvala, ker ste danes z nami. Prosim vas, da nam kar poveste, katere priložnosti nam ponuja Lizbonska pogodba, kako lahko skupaj oblikujemo koherentno, učinkovito in legitimno zunanje in varnostno politiko. Potem bomo dali besedo tudi ostalim kolegom, če bi želeli postaviti kakšno vprašanje. Prosim vas, da se gospod Šastel, omejite na 15 minut za ta vaš uvodni govor. Kolegice in kolegi, vaš pa še enkrat opominjam, da imate na svojih mizah v mapah tudi kartončke, s katerimi lahko kasneje zaprosite za besedo. Gospod Šastel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, drage kolegice in kolegi. Zame osebno je seveda velika čas, da se lahko v imenu gospe Ashton pogovorim z vami o obrambni in varnostni politiki. Moj belgijski kolega Peter de Krem, minister za obrambo, bi verjetno bil bolj primeren za to, da nadomesti visoko predstavnico danes v razpravah o tej zelo pomembni temi. Nažalost eh, je minister danes zadržan, zato me je prosil, da ga nadomestim, kajti ta konferenca, to srečanje poteka v zelo pomembnem času. 1. decembra bo minilo eno leto od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Nekatere nove določbe, ki jih predvideva Lizbonska pogodba, se že izvajajo. Naprimer, kakšna je vloga predsednika Evropskega sveta oziroma visoke predstavnice. Druge določbe bo treba še nekoliko bolj podrobno preučiti, se o njih dogovoriti, zato da bi jih potem lahko dejansko tudi izvajali. Evropska služba za zunanje delovanje bo operativna v nekaj mesecih. Združevala bo različne službe in instrumente z področja zunanje in varnostne politike tudi z področja skupne obramne politike. Mislim, da je to velik napredek in prepričan sem, da bo služba za zunanje delovanje dala nov zagon tudi našemu delu. Evropska služba za zunanje delovanje je eden izmed novih instrumentov, ki nam jih ponuja Lizbonska pogodba, zato da okrepimo koherentnost, odločnost in učinkovitost Evropske unije na zunanjem področju. Tako bo Evropska unija lahko prevzela tudi vse večje mednarodne obveznosti. Nažalost pa se danes soočamo tudi s posledicami finančne krize. Kot politični akterji moramo sprejeti ustrezne odločitve v zvezi s tem, kje lahko zmanjšamo sredstva, kje smo lahko bolj učinkoviti. V Evropski uniji vsi parlamenti in vsi odbori za varnostno in obramno politiko in zunanje politiko razpravljajo o teh temah. Zato se mi zdi, da bi se morali skupaj pogovoriti o vprašanju skupne varnosti in obramne politike. Parlamenti so tisti, ki morajo izmenjati stališča, izkušnje in mnenja. Seveda se je treba nekaj naučiti tudi iz te finančne krize. Vsi se zavedamo, da finančna kriza močno vpliva tudi na obramne proračune, da moramo zaradi tega izpeljati reforme. Poleg tega moramo dodeljena sredstva uporabljati bolj učinkovito in bolj smotrno, če želimo seveda doseči te cilje. Predvsem pa je pomembno, da okrepimo sodelovanje. Izboljšati je treba tudi zmogljivosti, kajti to bo koristilo vsem državam članicam, ki delujejo na tistih področjih, ki so v skupnem interesu, skupnem interesu državam članicam, NATO, ZDA, Evropski uniji in tako naprej. Pomembno je, da smo enotni kot Evropska unija in da združimo svoje adute. O vseh teh temah so razpravljali tudi prejšnji teden ministri za obrambo v Gentu. Prejšnji teden je namreč potekal neformalni svet ministrov za obrambo. Dosegli so tudi soglasje v zvezi s tem, da moramo biti odločni, da se moramo nekaj naučiti iz izkušenj, ki jih imamo in da moramo združiti svoje sile. Če se bomo skupaj lotili pravih vprašanj in ponudili tudi ustrezne odgovore, potem bomo kot Unija lahko veliko bolj zmožni odigrati svojo vlogo na področju varnosti. S tem bomo uspeli izpolniti tudi vse večje mednarodne obveznosti in odgovorili na zahteve mednarodne skupnosti. Kar zadeva vprašanje, kako zmanjšati obrambna sredstva na nacionalni ravni, naj povem, da je treba vsa ta vprašanja obravnavati, tako kot so jih obravnavali prejšnji teden v Gentu. Ministri so bili mnenja, da bi morali za reševanje teh vprašanj ponuditi nek skupni evropski pristop. Zato pa je treba ponuditi tudi ustrezna sredstva. Zmanjšati je treba število vojakov, ki jih imamo na voljo, kajti če bomo skupaj sprejemali odločitev, bomo, se mi zdi, lahko bolj učinkoviti tudi, ko gre za porabo finančnih sredstev. Mislim, da bi morali okrepiti tudi zmogljivost Evrope, ko gre za odzivanje, ko gre za sodelovanje. Vsi vemo, da je sodelovanje na področju obrambe zelo zapleteno vprašanje, kajti dotika se tudi temeljnih vprašanj, kot sta naprimer neodvisnost in suverenost. Vendar lahko takšno sodelovanje prinese tudi znatne prednosti. Zato bi morali sodelovati, da bi vendarle dosegli cilje, ki smo se jih zastavili. Biti moramo bolj zmogljivi, biti moramo bolj stroškovno učinkoviti. To pa bomo dosegli samo, če bomo združili že obstoječe evropske zmogljivosti, pa naj se gre na ravni Evropske unije ali pa na regionalni ali dvostranski ravni. Vsi zelo dobro vemo, da je treba v prvi vrsti izraziti politično voljo in pokazati odločnost za dosego teh ciljev. Naprimer, ko gre za skupno Evropski komandni center za letalski promet v Einhovnu. Nemčija, Francija, Belgija in Nizozemska sodelujejo pri tem centru. Tudi druge države se želijo vključiti v ta center. S pomočjo te strukture bomo lahko tudi bolj učinkovito uporabljali zmogljivosti, ko gre za tovorni promet, kajti združiti bomo morali naprimer lete v tista območja, kjer delujemo, naprimer v Afganistanu. Mislim, da bomo s tem poskrbeli tudi za veliko večjo usklajenost, ko gre za letalski promet v območjih, ki so nam v strateškem interesu. Lizbonska pogodba je, kot rečeno, spostavila tudi skupno varnostno in obramno politiko. Poleg tega je spostavila neko stalno strukturo, v katero se lahko vključijo vse tiste države, ki želijo okrepiti sodelovanje na področju obrambe. To sodelovanje odslej poteka v okrilju Evropske unije. Želimo si, da bi si vsi enako tolmačili določbe Lizbonske pogodbe. Zato se trenutno pogovarjamo tudi o tej temi, kako si do, tolmačiti določbe. V zvezi s tem smo junija organizirali tudi konferenco, na kateri smo se pogovarjali z vsemi državami o tem, kako zagotoviti visoko stopno preglednosti in prožnosti. Seveda pa moramo ugotoviti, katere strukture, ki že obstajajo v okviru Evropske unije, lahko uporabimo za to, da dosežemo cilje. Lahko seveda sodelujemo tudi z Evropsko obramno agencijo. Vse te zmogljivosti bo treba nadalje razvijati, kajti če ne bomo imeli na voljo zadostnih zmogljivosti, ne bomo zmožni voditi uspešne in verodostojne varnostne in obramne politike, niti se ne bomo mogli na mednarodni ravni soočiti z sedanjimi in prihodnimi izzivi. Okrepiti je treba učinkovito večstransko delovanje. S tem bomo znatno prispevali tudi k varnosti evropskih državljanov in k spodbujanju miru ter pravne države. Ogromno izzivov nas čaka že danes, naprimer v Afganistanu, v Somaliji. Vse to so ogromni izzivi. Krize, ki se ponavljajo, so zelo kompleksne, kajti vlade niso več zmožne nadzirati svojega ozemlja, pojavlja se korupcija, pojavlja se splošno nekaznovanje. Poleg tega se vsi borijo za skupne vire in to pogosto vodi v konflikte, ki najbolj škodijo civilistom. Predvsem je treba poskrbeti za to, da varnost Evrope ne bo ogrožena zaradi konfliktov v teh regijah, ki sem jih ravno kar omenil. Mislim, da se je treba z vsemi temi krizami in konflikti soočiti, poskrbeti za stabilnost in za dosego tega cilja uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo. Diplomacijo, gospodarstvo, razvoj, vojaške in civilne enote. Evropska unija ima na voljo vsa ta sredstva. Lizbonska pogodba pa je vse zmožnosti, ki jih imamo, še okrepila, kajti vse te instrumente moramo odslej naprej uporabljati usklajeno. Če se spomnite, kaj se je zgodilo na Haitiju. Ni nujno, da imamo jasno predeljena sredstva, da se odzovemo na krizo. Je pa res, da je dobro, če sredstva imamo na voljo, vendar jih je treba potem tudi usklejevati. Evropska unija izvaja 20 civilnih in vojaških misij, katerih namen je vzpostaviti mir in stabilnost. Evropska unija uporablja tudi druga sredstva, diplomatska sredstva, naprimer, delujemo preko posebnih predstavništv Evropske unije oziroma Evropska komisija prispeva svoj delež s tem, da financira določene programe in projekte. Združeni narodi in NATO ter številni drugi akteri prav tako igrajo pomembno vlogo. Če navedem nekaj primerov. Na Zahodnem Balkanu, v Bosni in Hercegovini in na Kosovo Evropska unija izvaja odločne gospodarske in diplomatske ukrepe. Zauzemamo si, se za stabilnost in za evropsko perspektivo. Posebni predstavniki Evropske unije v imenu mednarodne skupnosti spremljajo izvajanje reform tudi na politični ravni. Zanima nas, kako upravljajo s krizami kajti če bomo uspešno upravljali s krizami, bomo zagotovili tudi stabilnost in vzpostavili pravno državo. Poleg tega se borimo proti piratom, ki delujejo na obali Somalije. Tudi to delovanje jasno kaže na to, da Evropska unija in mednarodna skupnost želita rešiti vprašanje piratstva na globalni ravni. Vzpostavili smo projekt Atalanta, in v okviru tega projekta začeli izvajati preventivne ukrepe. Ta enota pa usklajuje delovanje posameznih pomorskih enot, ki delujejo na tem področju, zato da se reši ta problem. Evropska unija skuša pomagati tem državam, predvsem, ko gre za iskanje, aretacijo in sojenje tem piratom. Evropska unija trenutno sodeluje tudi pri razmišljanju o tem, kako najti dolgoročno rešitev, ko gre za preganjanje osumljenih piratov in za njihov pripor. Evropska unija se želi seveda lotiti korenin piratstva. Poleg tega, da želimo okrepiti zmogljivosti držav, ki jih je prizadel ta pojav. Krepimo tudi vojaške sile v Ugandi, kajti želimo si, da bi tudi somalske enote prispevale k delovanju mednarodnih enot, tako da bi somalska vlada lahko končno zavladala na svojem ozemlju. Evropska unija veliko prispeva tudi k razvoju pomorskih zmogljivosti v tej regiji. Rezultat našega dela je res osupljiv, v to nihče ne dvomi, vendar še vedno nismo uspeli dokončno rešiti vseh teh kompleksnih kriz. Dejstvo pa je, da je naše delovanje imelo pozitivni učinek. Mislim tudi, da je Evropska unija jasno pokazala, da je zmožna delovati in da zna biti uspešna. Lizbonska pogodba je vzpostavila, kot veste, tudi Evropsko službo za zonanje delovanje. Ta služba nam bo omogočila, da ta potencial še povečamo. Delovali pa bomo seveda tudi na podlagi predhodnih izkušenj. Sveda Evropska služba za zonanje delovanje ne bo delovala samo na področju zunanjih zadev, temveč bo sodelovala tudi pri diplomatskih vprašanjih, pri gospodarskih vprašanjih, pri vojaških vprašanjih, predvsem pa bo pomagala pri preprečevanju kriz in poskrbela za to, da so vsi instrumenti, ki jih imamo na voljo, uporabljeni na usklajen način, tako da bodo drug drugega dopolnjevali in se krepili. Ta služba bo obravnavala vsa vprašanja z področja zunanjega delovanja, in skušala prispevati tudi k čim večji učinkovitosti naših misij in operacij. Lizbonska pogodba in služba za zonanje delovanje bosta prispevali ne samo k večji usklajenosti skupne zonanje in varnostne politike in drugih instrumentov, temveč bosta spodbudila tudi večjo usklajenost med civilnimi in vojaškimi vidiki. Mislim, da je to zelo pomemben element te pogodbe. Vse več situacij se pojavlja, kjer je treba upravljati tako vojaško kot civilno krizo. Afganistan je en tak primer, Demokratična republika Kongo naprimer drug primer. Tudi naš mandat je vse bolj kompleksen. Namreč, če želimo pomagati pri izvajanju reform na področju policije, sodstva in tako naprej, moramo najprej poskrbeti za pravno državo, za spoštovanje človekovih prvic in to vse skupaj povezati potem še z razvojno politiko. Če se želimo soočiti z vsemi temi kompleksnimi vprašanji, moramo vzpostaviti v prvi vrsti ustrezno strukturo in predvsem si stvari pravilno začrtati. Na voljo moramo imeti tako civilne kot vojaške zmogljivosti, civilne in vojaške enote, ki bodo zmožne sodelovati skupaj in skupaj ponuditi varnost. Seveda lahko obi strani uporabljata instrumente, tako z področja civilnega kot vojaškega sektorja. Predvsej napredka smo že dosegli na tem področju, poleg tega se delo še naprej izvaja, kajti želimo spodbuditi večjo sinergijo med civilnimi in vojaškimi vidiki. S tem bomo preprečili podvajanje pri uporabi verov. Omogočili bomo tudi to, da civilisti sodelujejo pri določenih vidikih vojaških operacij. Evropska unija skuša zagotoviti tudi ustrezno usposabljanje, tako da bo civilno in vojaško osebje ustrezno usposobljeno za izvajanje teh zelo zapletenih nalog, za katere so res potrebne visoke zmogljivosti. Evropska služba bo torej skrbela za izvajanje vojaških in civilnih misij na področju skupne zunanje varnostne in obramne politike civilne in vojaške strukture bomo združili, ko gre za upravljanje kriz. Zato sem vesel, da je tudi Evropski parlament prispeval svoj delež k doseganju tega cilja. Hvala lepa, da podpirate tudi nadaljni razvoj civilnih in vojaških struktur. Kolegice in kolegi, želim si, da bi vojaške zmogljivosti bolj smotrno razvijali, da bi poskrbeli za boljše usklajevanje z drugimi instrumenti, ki jih ima Evropska unija trenutno na voljo. Če mi dovolite, bi se za par sekund zadržal tudi pri tem, kako lahko Evropska unija okrepi svoja partnerstva. Sodelovanje s partnerji je vedno bilo temeljnega pomena za zunanje delovanje Evropske unije. Mislim, da so ta partnerstva stebr učinkovitega večstranskega delovanja. Partnerstva z ostalimi so ključni element našega sodelovanja. Kajti, če drug drugega dopolnjujemo, če združimo svoje sile in sredstva, če skupaj pošljemo odločno sporočilo času krize, smo bolj učinkoviti. Na srečanju, ki je potekalo septembra in na katerem smo govorili o strateških partnerstvih tudi na področju zonanjega delovanja, je Evropski svet še enkrat potrdil, da moramo izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, če želimo podati usklajen odgovor na vse te izzive, s katerimi se soočamo in če želimo dejansko odigrati ulogo tudi na mednarodnem odru. Tam je treba pokazati, da znamo govoriti tudi z enim glasom. Visoka predstavnica bo tudi sodelovala pri oblikovanju strategij in dejavnosti na tem področju. Sodelovanje z druženimi narodi je seveda ključnega pomena tudi za skupno varnost in obramno politiko. Mi imamo spostavljene stike z združenimi narodi, pa tu ne gre samo za slavnostne sporazume, za druge oblike birokratskega sodelovanja, ampak sodelujemo tudi na terenu. Naprimer, v Demokratični republiki Kongo sodelujemo z enotami združenih narodov tam bomo prisotni toliko časa, dokler ne bo Demokratična republika Kongo sama zmožna upravljati svojim ozemljem in s krizami, tako kot smo storili naprimer z misijo Eulex in z misijo v Čadu. Z NATO in Združenimi narodi bomo morali še naprej sodelovati. Če se spomnite tudi skupne izjave Združenih narodov in Evropske unije z leta 2003, kjer smo zapisali, da bomo sodelovali pri upravljanju s krizami. Podobno izjavo smo potem podali tudi leta 2007. Mislim, da je določene vidike tega sodelovanja med Evropsko unijo in Združenimi narodi še možno izboljšati. Naprimer, ko gre za prenos operativnih odgovornosti med posameznim organizacijama. Predvsem je treba uskladiti metode dela. Naše metode dela se močno razlikujejo. Nekatere države so celo predlagale, kako bi lahko okrepili sodelovanje tudi preko povečanega operativnega sodelovanja Evropske unije v operacijah Združenih narodov. Še nekaj temeljnega pomena pri skupni varnosti in obramni politiki in sicer sodelovanje z NATO. Želimo si, da bi bilo sodelovanje z NATO bolj pozitivno, bolj dinamično. Skupaj z NATO sodelujemo na Kosovem, v Bosni, v Afganistanu, v Somaliji. Mi imamo skupne vrednote, skupne cilje. Vsi priznavajo, da morata Evropska unija in NATO sodelovati, usklajevati svoje dejavnosti. Takšno sodelovanje ni bilo predvideno, ko je bil spostavljen formalni okvir za vse te organizacije. Vsi vemo, s kakšnimi političnimi težavami se soočamo in kako te politične težave preprečujejo vzpostavitev uspešnega partnerstva. Na zadnjem vrhu Evropske unije se je izrazila tudi želja, da bi visoka predstavnica Evropske unije okrepila sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi narodi. Mislim, da je treba utemeljiti naše delovanje tudi na konkretnih ukrepih, ki smo jih sprejeli skupaj z NATO že v začetku leta. Še naprej se je treba posvetovati, vzpostavljati je treba stike med osebjem, se pogovarjati o zmogljivostih, o operacijah. Poleg tega pa je treba najti tudi neko sredstvo, kako še enkrat dati nov zagon temu sodelovanju. V prihodnih mesecih bomo torej sledili tema dvema pristopama. Vsi partnerji v obeh preomenjenih organizacijah bodo imeli možnost, da vzpostavijo pravo partnerstvo, ki temeli na posebnih značilnostih in zmogljivostih posamezne organizacije. Evropska unija bo skupaj s predsednikom Obamo poskrbela tudi za organizacijo vrha EU ZDA. Računati moramo tudi na sile v usponu. Sodelovati je treba z različnimi državami in organizacijami, ko gre za reševanje kriz. Kaj ti ti akterji priznavajo vse večjo strateško ulogo, ki jo igra Evropska unija. To je vidno tudi v boju proti piratstvu. Na tem področju sodelujemo s pomembnimi državami, ki niso klasične partnerice Evropske unije, naprimer z Japonsko, Indijo in Kitajsko. Poleg tega sodelujemo tudi z državami ASEANom, sodelujemo z Kongom, z Južno Afriko. To so samo določeni primeri sodelovanja. Seveda sodelujemo tudi z ZDA. Evropska unija vojaško sodeluje tudi v Čadu in s tem smo še dodatno izpostavili pomen sodelovanja z Rusijo. Skupna varnostna in obramna politika je v Lizbonski pogodbi na novo opredeljena. Vemo, da se pojavljajo novi izzivi, zato pa bomo potrebovali tudi nova finančna sredstva. Naj še enkrat spomnim, da je Evropski svet zahteval, da se vzpostavi medparlamentarni dialog, kot to določa tudi Lizbonska pogodba. Ne smemo izgubiti vseh tistih, prednosti, ki jih ponuja medparlamentarno sodelovanje. Zagotoviti je treba nadaljne sodelovanje, razviti evropsko kulturo varnosti in obrambe. Vi, nacionalni in evropski poslanci, ste tisti, ki boste odločali o tem, kako naj poteka to sodelovanje v okviru Evropske unije, kot to določa protokol številka enak pogodbi in kot je bilo to izrečeno tudi na sestanku v Madridu spomladi. Gospa Ashton je tista, ki mora poskrbeti za bolj tekoč dialog med poslanci. Ona je tista, ki tudi sodeluje na konferenci predsednikov odborov za obrambo. Dve srečanji sta predvideni tudi za 18. in 26. oktober obe srečanji predsednikov odborov skupaj z gospod Ešten bodo potekali v Bruslju. Kolegice in kolegi, preden zaključim, pa bi rad izkoristil to priložnost, ki ste mi jo dali, zato, da se poklonim vsem ženskam in moškim iz naših držav, ki so napoteni drugod po svetu. Vse te osebe izražajo visoko stopno strokovnosti, odločnosti, pa naj si sodelujajo v misijah NATO ali Združenih narodov. Mi smo ponosni na vse ženske in moške, ki sodelujejo v teh misijah. Hvala še enkrat in uspešno razpravo. Hvala lepa, gospod državni sekretar. Mislim, da ste podali zelo izčrpen govor. Vzbudili ste pozornost številnih kolegic in kolegov, ki jim bom nemudoma dal besedo. Najprej gospod Leon Keres, predsednik odbora za zunanje zadeve iz Poljskega senata. Izvolite, gospod. E, dziękuję, panie przewodniczący. I'm here. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Slišali smo, da je gospod Šastel rekel, kako Pomembna je ta problematika. Omenili ste tri poglavitne izzive, s katerimi se soočamo v tem trenutku. V prvi vrsti ste govorili o tem, da si moramo enako razlagati stalno strukturirano sodelovanje, da se moramo vzajemno podpirati, da moramo vedeti, kaj je solidarnostno klauzulo. Ravno tako pa ste povdarili tudi to, da moramo upoštevati člena 42 oziroma 44 iz pogodbe. Govorimo o tem, da je skupina držav članic tista, ki sodeluje v določeni misiji in je za njo tudi odgovorna. V svojem imenu in tudi v imenu Polskega senata pa mi dovolite, da vas opozorim na eno zadevo. Rad bi omenil, kako pomembno je, da imamo skupno razumevanje, kar zdeva stalno strukturno sodelovanje. Gospod Šastel nam je že omenil, da ni dovolj, da imamo na voljo samo določene instrumente. Veliko bolj pomembno je, da te instrumente ustrezno usklajujemo. Zdi se mi tudi, da če ne bi ustrezno usklajevali omenjene instrumente, je nujno, da vemo, o kakšnih instrumentih sploh govorimo. To je poglavitni izziv in eh, s temi izzivi se moramo soočiti mi kot parlamenti. Pripraviti moramo skupno definicijo stalnega strukturnega sodelovanja. Ravno tako mi dovolite, da omenim še eno zadevo. Politično pomembno je, da si skupaj razlagamo klauzulo o vzajemni pomoči in sodelovanju. Ta je bistvenega pomena. Upoštevati pa moramo tudi to, da smo medsebojno vse bolj odvisni, predvsem ko govorim o dostopu. Razumeti moramo ustrezno omenjeno klauzulo in zato države članice lahko bolje sodelujejo, ko govorimo recimo o delitvi stroškov, skupnih naložbah ali pa graditi zmogljivosti. Ob koncu. Dovolite mi, da se še malo pomudim pri členih 42 in 44. To sta člena, ki govorita o skupini držav članic, eh, ki je odgovorna za izvedbo misije. Določbe omenjenih členih omogočajo skupini držav članic, eh, da oblikuje in izvaja misijo. Oba člena pa predstavljata za nas izjemno pomemben izziv. To govorim eh, kot predstavnik zgornjega doma polskega parlamenta. Omenjena člena jasno kažeta, da obstaja potreba, da imamo skupno razumevanje in da si enako razlagamo omenjene določbe. Videti moramo, kaj je z določbami Lizbonske pogodbe, videti moramo, kako naj jih izvedemo v praksi. Tukaj bom podal svoje osebno mnenje. Mislim, da je nujno, da poskrbimo, da se izognemo situaciji, ko bi oba člena bila uporabljena oziroma bi se na nje sklicevali, še preden bi si razlagali vsi enako, kaj dejansko pomenita v praksi. Nujno je, da najprej dobro razumemo, zakaj gre, kaj pravzaprav pomeni, če določena skupina držav izvaja in oblikuje določeno misijo. Naj izrazim še svoje mnenje. Poljska pravzaprav podpira stališče, ki ga je že izrazil gospod Šastel. Poljska verjame v to, da moramo imeti odprt in vključujoč pristop za vse. Ravno tako pa posledično pripisujemo zelo velik pomen temu, da tukaj moramo upoštevati voljo posamezne države članice. To je pravzaprav v osrčju izvajanja omenjenih ukrepov na podlagi solidarnosti in sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Bretos, predsednik odbora za zonane zadeve iz Grčkega parlamenta, pa je naslednji. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε το Hvala za besedo. Najprej mi dovolite, da se zahvalim Evropskemu parlamentu, kar nam je dal to možnost, da se posvetujemo in uh, govorimo o res uh, zelo pomembni temi, ki zadeva skupno varnostno in obramno politiko. Lizbonska pogodba in protokol ena Lizbonske pogodbe pa nacionalnim parlamentom dajeta možnost uh, da sodelujeta na področju skupnih varnostnih in obrambnih politik. Ravno tako je pomembno, eh, da imamo sedaj visoko predstavnico, kar izhaja iz pogodbe. Posledično pa smo oblikovali tudi Evropsko službo za zunanje delovanje, ki se posreča skupni varnostni in obrambni politiki. Potem so pomembni tudi odbori za obrambne zadeve znotraj nacionalnih parlamentov in sam predstavljam ravno ta organ danes. Potem pa medvladni vidik je ravno tako bistven v celotni zgodbi. Nacionalni parlamenti igrajo zelo pomembno vlogo, ko oblikujejo in izvajajo omenjeno politiko. Pa še eno dejstvo je bistveno. In sicer ni nam uspelo, da bi imeli eh, več eh, parlamentarne demokracije znotraj Zahodnoevropske unije in eh, junija 2011 bo ta organ nehal delovati. Ravno zato morajo nacionalni parlamenti poiskati določene možnosti in izoblikovati morajo določene strukture. Kar nekaj zamisli smo slišali. In eh, naslednje leto se bodo sestali predsedniki nacionalnih parlamentov in tam bomo skušali oblikovati konkretne predloge za to delovanje. Potem francoski parlament je podal konkretne predloge, ravno tako italijanski senat. Jasno je, da bomo zelo hitro morali eh, sprejeti odločitve. Nujno in potrebno je, da sodelovanje med Evropskim parlamentom na eni strani in nacionalnimi parlamenti na drugi je tisto, ki bo tukaj res izjemnega pomena in Evropski parlament ima zelo jasno začrtane pristojnosti z novo pogodbo. Seveda, Lizbonska pogodba je podlaga za delovanje in sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Verjamem, da, ko govorimo o skupni zonalni in varnostni politiki in skupni varnostni in obramni politiki, potrebujemo nekakšen medparlamentarni organ, ki bo usklajeval naše delovanje. Tako nacionalni parlamenti kot evropski parlamenti morajo imeti svoje predstavnike in to je po mojem mnenju bistveno. Ne govorim nujno o novi instituciji znotraj Evropske unije, ampak Govorim o specifičnem konkretnem sestanku, kjer bi se sestali predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Imeli bi tudi sekretarjat, ki bi imel majhno število ljudi, kar bi nam tudi omogočilo, da ta organ dobro in ustrezno deluje. Poleg tega bi imeli ustrezne odbore, ki bi obravnavali določene probleme evropske varnostne in obramne politike. Potem bi imenovali poročevalce, ki bi pripravili poročila. Tako bi lahko zagotovili svoj prispevek in strukturno bi pomagali na tistih področjih, kjer si želimo poseči. Določeni so se že odzvali na omenjene zamisli. Evropski poslanci so že komentirali zadeve. Rekli so, da bi ta organ veliko stal, da bi bil nepregleden. Sam mislim, da temu ni nujno tako. Verjamem, da če bi imeli pet ali šest posameznikov, eh, ki bi delovali znotraj sekretarjata in bi ta organ podpirali, to niti ni pretirano in delo bi lahko zelo dobro opravili. Po mojem mnenju bi bilo tudi nekoliko nespametno da bi sedaj pogledali evropske inštitucije, da bi pogledali eh, te strukture. Včasih zaposlujejo 5000 ljudi in mislim, da bi zelo lahko našli pet ali šest sposobnih eh, posameznikov, ki bi delovali znotraj sekretarjata, o katerem govorim. Ravno tako sem slišal za misel gospoda Broka, ki je včeraj spregovoril, pogovarjali smo se o Lizboni in eh, takrat je rekel, da bi Evropski parlament lahko podprl to zamisel in bi tudi zagotovil ljudi, ki bi delovali znotraj sekretarjata. Ravno tako je rekel, eh, da bo upošteval to zamisel in po možnosti eh, bi se ta zamisel lahko uveljavila. Ravno tako pa je nujno, da poskrbimo za to, da je ta organ popolnosti neodvisen, če naj bi bil tudi učinkovit. Če se to ne bo zgodilo, potem bomo podvajali iste stvari. Delali bomo isto delo, ki ga počnemo tukaj, ampak ne bo konkretnega učinka, ne bo poročevalcev, ne bo oporočil. Le pogovorili smo se, potem bomo vsi srečni šli domov. Ampak sam nimam tega v mislih. Najlepša hvala, predsedojoči, ker ste mi dali možnost, da spregovorim. Ampak eh, predlagal bi naslednje. Dobro bi bilo, če bi se pogovorili in da bi se vprašali, kako lahko na nek način institucionaliziramo nov odnos med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Poštevali pa bi res konkretno strukturirano sodelovanje, imenovali naj bi organ, ki bi lahko dobro in učinkovito deloval. Hvala. Hvala lepa, gospod Vretos. Vaše pripombe so bile zelo zanimive, ampak vseeno bi vas še enkrat rad spomnil na to, kolegice in kolegi, da ta prvi okrog razprave temelji na vprašanju skupne varnostne in obramne politike in utrjevanje leti. Uvod v ta prvi krok je predstavil gospod Šastel. Kasneje, danes dopoldne, pa bomo obravnavali tudi druge teme, predvsem kako lahko parlamenti nadzirajo izvajanje skupne varnostne in obramne politike v Evropski uniji. Zato vas res prosim, da se osredotočite na temo, ki je trenutno predmet obravnave in sicer utrjevanje skupne varnostne in obramne politike. Sedaj pa dajem besedo prvemu članu Evropskega parlamenta, gospod Daf. Iz skupine Alde, izvolite, gospod Daf. Uh, um, Spoštovani gospod predsednik, Mislim, da bi bilo dobro, če se posvetimo trem pomembnim vidikom. Opraviti bi morali tri naloge. Prva je ta, da ustrezno ocenimo, kaj so prednosti in kaj so pomankljivosti. nacionalnih vojaških zmogljivosti. Nujno je, da smo sistematični in da pripravimo ustrezno stroškovno analizo. To moramo storiti na ravni vseh 27 držav članic Evropske unije. Oceniti moramo zmogljivosti in se vprašati, ali lahko učinkovito delujemo, ali smo lahko tukaj prepričljivi. Vprašanje je tudi, ali smo lahko dovolj stroškovno učinkoviti, ko govorimo o obrambi in varnosti in vseh akterjih na tem področju. Še preden pa naj bi zaključili s tem res podrobnim pregledom, se mi zdi nujno podariti tudi tole. Špekulacije o kvalitativnih korakih naprej, potem boljša možnost vključevanja in sodelovanja med eh, vojaškimi silami, s katerimi bi lahko bolje sodelovali in eh, povezali civilne in vojaške zmogljivosti. Vse to se mi zdi ustrezno. Ampak eh, to so zgolj špekulacije. Naše načrtovanje mora temeljiti na tem, da bolje upoštevamo konkretna dejstva. V tem trenutku teh dejstev še nimamo. Potem pa drugi korak. Evropski svet in eh, visoka predstavnica Ashtonova morata predstaviti nekakšno splošno časovnico In vprašati se moramo, kako lahko izoblikujemo strukturno, stalno sodelovanje. Kako lahko ustrezno vključimo obrambne in vojaške sile. Gre za res kompleksen pojav, zato bomo potrebovali kar nekaj časa. Šele potem bomo lahko imeli jasno predstavo o tem, kako lahko napredujemo na tem področju. Kar nekaj držav je, vključno z Združenim kraljestvom, kjer eh, moramo sprejeti res korenito odločitev v zvezi s tem, kaj se bo zgodilo, ali si pravzaprav sploh želimo, da bi postali eh, člani osnovne skupine, jedrne skupine, eh, kjer bi imeli možnost vojaškega odziva oziroma vojaških zmogljivosti. To so odločitve, ki so res eh, korenite in ne smemo jih eh, sprejeti zlahka. Potem pa še tretji vsebinski problem, s katerim se soočamo, to je Turčija. Brez eh, rešitve in odgovora pri strateškem odnosu s Turčijo, vsi razmisleki o boljšem sodelovanju med Evropsko unijo in NATO postajajo popolnoma brezplodni in nekoristi. To je prednostna naloga za Cathy Ashton. To je političen odziv, ki pravzaprav pomeni, da moramo rešiti spor med Ciprom in Turčijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Dav. Sedaj pa dajem besedo gospodu Čirjelju, italijanskemu kolegu, ki predseduje odboru za zonanje zadeve in obrambo v poslanski zbornici. Dobar dan, gospod predsednik, dobar dan, kolegice in kolegi. Bom skušal biti čim bolj analitičen, ne želim ponavljati tega, kar so že povedali ostali kolegi v zvezi s tem, kako pomembna je ta pogodba. Mislim, da je za Evropsko unijo temeljnega pomena to, da še naprej nadaljuje z integracijo, z usklajevanjem političnih in vojaških operacij skupaj z NATO. Še enkrat se mi zdi smiselno podariti, da je treba okrepiti sodelovanje tudi z Rusijo. To je v našem strateškem interesu, strateškem interesu unije. V našem interesu je, da se tudi Rusija vključi v vse operacije za zagotavljanje stabilnosti in miru po svetu. Rusija je namreč naša velika soseda. Še enkrat bi rad izpostavil pomen tega, da se Evropska unija vključi v delovanje v Afganistanu. Da Evropska unija seveda prispeva tudi svoj delež. Res je, da imamo omejitve, kar zadeva proračun, ampak Italija financira misijo v Afganistanu z dvema milijardama letno. Poleg tega nosimo tudi številne druge stroške, utrpimo tudi človeške žrtve. Vendar je vse to pomembno, če želimo zagotoviti varnost v svetu in posledično tudi varnost v Evropski uniji. Tako da bi morale vse države seveda sorazmerno prispevati k tem dejavnostim in izraziti solidarnost. Še ena pomembna tema z področja skupne varnostne in obramne politike. Še naprej je treba poskrbeti za integracijo, kar pomeni, da je treba izvajati obe direktivi Evropske unije o odpravi birokratskih ovir, o vključevanju. Predvsem pa bi morali odpraviti to razdrobljenost tako na področju proizvodnje kot tudi na področju raziskav. Naj še enkrat ponovim, da Evropska unija sicer res porabi manj denarja kot ZDA, ko gre za raziskave. Mi financiramo 89 programov. V ZDA, kjer porabijo veliko več denarja za raziskave kot mi, pa financirajo 30 programov, kar jasno kaže, da pri nas vlada velika razdrobljenost. Pomembno je tudi, da zagotovimo usklajevanje in sodelovanje, da si izmenjamo mnenja in izkušnje, da poskrbimo tudi za medsebojno usposabljanje tudi v vojaških šolah. Tam se mi zdi, da bi Evropska unija lahko najbolj konkretno in vidno sodelovala. Bistvenega pomena je, da dobro skupaj in enotno sposobimo naše osebje. Kar zadeva Evropsko diplomatsko službo, mislim, da je leta zelo pomembna in mora biti usklajena z vsem tem, kar sem omenil v tem kratkem govoru. Za zaključek pa naj povem še to, da je treba upoštevati tudi dejstvo, da Zahodna Evropska unija več ne obstaja. Zato bi morala Evropska unija skupaj z nacionalnimi parlamenti organizirati tudi kakšno delovno srečanje, kot je naprimer to, ki poteka danes, na katerem bi lahko sodelovala tudi visoka predstavnica Evropske unije da bi tudi nacionalnim parlamentom in ne samo Evropskemu parlamentu posredovala svoje mnenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Čirjeli. Sedaj pa dajem besedo enemu od kolegov iz Evropskega parlamenta, gospod Heller iz skupine Evropske ljudske stranke. Izvolite. Ähm, <clears throat> Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Samo na kratko se bom dotaknil področja, ki govori o civilnem in vojaškem sodelovanju. Evropski parlament je skupaj sprejel pobudo in rekel, da bomo dejavni na tem področju. Tudi predsednik eh, Don John, ki je predsednik pododbora za varnost in obrambo, nam je dal mandat za to. Ko govorimo o civilnem in vojaškem sodelovanju, moramo podariti, da je to področje, za katerega verjamemo, da tukaj smo lahko res zelo hitri, praktični in da lahko na tej podlagi poglobimo evropsko razsežno sodelovanje. Zdaj bi res eh, izredno podali dejstvo, da je tukaj gospa Anu, Ona je pravzaprav pristojna za strateško načrtovanje in no, to bomo še nadgradili v prihodnosti. Potem pozdravljam tudi to, da bomo imeli eh, strukture, ki bodo delovale znotraj od urada visoke predstavnice in tudi znotraj eh, vašega področja. Zakaj o tem govorim? Ko govorimo o nacionalnih parlamentih, res pomembno je vedeti, da je bil svet tisti, ki je v preteklih letih eh, pravzaprav vedno na vrhih govoril o globalnih ciljih in takrat, takrat so opredelili te strukture strukture in to so politične strukture, katerim eh, so dali svoj blagoslav. Govorili smo o tisočih ljudi, govorili smo o civilnih in vojaških operacijah, govorili smo o vsaj treh področjih delovanja, več let so trajale te operacije, eh, velike intenzitete so bile večje ali manjše, civilno in vojaško osebje je delovalo. Ampak kakšno je dejansko stanje v Evropski uniji? Ko govorimo o civilnem sodelovanju, imamo približno 3000 eh, ljudi v misiji in tukaj imamo res delovanje dejanske velike težave, ko govorim o napotitvi ko govorim o tem, kako naj bi razporedili te strukture, da bi bilo delovanje čim bolj učinkovito. Zato je Evropski parlament rekel, da ne bomo to argumentirali na tako imenovani meta ravni, ampak da bomo najprej razčistili, kaj smo sklenili, kaj smo sprejeli in posledično to pomeni, da bomo oblikovali operativne in tudi strukturne zmogljivosti in bomo videli, kaj je dejansko stanje na terenu, ker tukaj obstaja določeno nesoglasje. Ko govorimo o nacionalnih vladah, ko pripravijo programe, ko načrtujejo te cilje, oni so veliko bolj ambiciozni, ampak ni še jasno, kakšne to so te zmogljivosti, ki so dejanske. Ravno zato se mi zdi, da je nujno, da upoštevamo dejanski kontekst sodelovanja in eh, da se vprašamo, kako bomo ustrezno oblikovali evropsko varnostno in obrambno politiko, ko bomo oblikovali eh, te skupne strukture v prvi fazi in eh, prvič je dobro, da se posvetimo oceni dejanskega stanja. Potem pa še ena zadeva je nujna in to je pravzaprav pomembno za nacionalne parlamente, da pogledamo, kaj smo že sklenili, ampak kakšno je dejansko stanje, ker tukaj obstajajo določene vrzeli in eh, te vrzeli moramo zapolniti. Zato bom povedal še tole. Če ne bi prišlo do zgodbe Haiti 2. Če bi prišlo do podobne naravne katastrofe, če bi imeli eh, določene nujnosti, ker bi se morali odzvati, ker bi morala pomagati tudi vojska, ker bi uporabili tudi eh, vojaške zmogljivosti, če bi prišlo do tega, mi kot Evropska unija ne bi bili sposobni, eh, da bi ustrezno oblikovali eh, te zmogljivosti. To je velik političen problem. Problem kredibilnosti, verodostojnosti kot evropske skupnosti. Ravno tako bi imeli velike težave kot nacionalne države v mednarodnem kontekstu. Zato se moramo sedaj vprašati, kako lahko izboljšamo sodelovanje med civilnim in vojaškim sektorjih v Evropi. To ne gre pravzaprav to, da bi imeli nove strukture, ampak da bi jih bolje uskladili. Ravno zato nas res zanima, kako bi se bolje povezali z nacionalnimi parlamenti, ker se nam zdi, da so nacionalni parlament oziroma nacionalne vlade tiste, ki so že sprejele celo vrsto sklepov, ampak zaradi političnih ali finančnih ali strukturnih razlogov imajo določene težave in eh, težko je izpolniti te zaveze, težko jih je udejaniti v praksi. Pa še ob koncu ena zadeva. Ko govorim o vojaškem sodelovanju, ne govorimo toliko o politični temi, ampak govorimo o tako imenovanih bojnih skupinah, battle groups. Uh, Tukaj moramo seveda reči, da z Lizbonskim procesom nismo poiskali odgovora za financiranje teh skupin. To je velika težava. Imamo samo skandinavske vojne skupine, čeprav formalno ne obstajajo, ampak države članice so tiste, eh, ki so prispevale k oblikovanju teh bojnih skupin in sedaj imamo to stanje, ko rečemo, da bo lahko prišlo do določenih težav. Te strukture obstajajo, ampak eh, kaj se bo zgodilo, ali bodo lahko v nekaj sekund agendah na voljo ali ne. Kaj se bo zgodilo, če jih oblikujemo na papirju, potem pa ne bodo se mogle odzvati. To se moramo vprašati, kako lahko bolje krpimo sodelovanje med civilnim in vojaškim sektorjem. Potem se moramo vprašati, ali je sploh smiselno, da bojne skupine oblikujemo, ampak nimamo dovolj struktur ali sredstev, da bi te delovale v praksi. Potem se moramo vprašati, kaj bo z mehanizmi financiranja, ali bo to, ne vem, atenski mehanizem ali kaj tretjega da ne bomo rekli nekako takole. Ko govorimo o bojnih eh, skupinah, eh, te bodo financirale samo tiste države članice, eh, ki so oblikovale te bojne skupine, ker za majhne države članice je to popolnoma nemogoče. In tudi zaradi političnih razlogov je nujno, da bojna skupina sploh deluje, ker če bomo upoštevali samo ta vidik, potem bojne skupine ne bodo delujoče. Hvala. Hvala lepa gospod Teller, sedaj pa gospod Zingeris, predsednik odbora za zunanje zadeve iz Litve. Izvolite. Najlepša hvala. To je prvi del današnjega sestanka, ki je res izjemnega pomena. Morda bi bilo dobro, da se vprašamo, eh, kaj je z Evropsko unijo, kaj je z zgodovino, kaj je z izvorom Evropske unije. Govorim o Šumanovih eh, zamislih, govorim o Lisbonski pogodbi. Tukaj sta dve fazi. Najprej, na začetku vemo, da je Evropska unija začela delovati, potem eh, kasneje so se pridružile tudi nekdanje postkomunistične države. Evropska unija pomeni 27 držav članic. Vsi imamo isto razumevanje, ko govorimo o demokratičnih vrednotah, o načeljih pravne države. Sedaj pa se posvečamo zelo pomembni niši. Sprašujemo se, kako bomo v prihodnosti oblikovali obrambno politiko Evropske unije. Ko govorimo o tej problematiki, potem je nujno, da smo solidarni do drugih držav v svetu, ki imajo podobne vrednote kot mi. Ko govorimo o strateških partnerjih, potem je nujno, da upoštevamo tudi to, da ne podvajamo naporov in zmogljivosti NATO. Recimo, vloga ZDA je izjemnega pomembna za države Srednje Evrope so zida tiste, ki so odigrale zelo pomembno vlogo v hladni vojni, zagotovile so našo demokratično prihodnost, pomagale so nam, da smo se zoprstavili 50-letnemu suženstvu. Ravno zato je nujno, da teh naporov in prizadevanj ne podvajamo. To je prva točka. Potem pa drugič. Še nekaj stvari je povezano z našim učinkovitim delovanjem. Spomnimo se, kakšno vlogo naj bi odigrali v Ukrajini oziroma Moldovi. Tam smo odigrali politično vlogo. Bili smo posredniki na meji, tudi na območju Pridnestarja. Tukaj je veliko vojaških enot. S tem pa smo uničili integriteto moldavske države. Mislim, da nismo dobro opravljali svojo nalogo, lahko bi bili veliko bolj učinkoviti. Ko se borimo proti piratstvu, upam, da bodo te misije veliko bolj uspešne kot misije iz preteklosti. Ravno tako je nujno, da se vprašamo, kako bomo izvedli te misije v praksi, kako bomo eh, tehnično zastavili zadeve. Spomniti se tudi moramo, da ljudje, ki jih eh, zaposluje gospa Ashton, so ljudje, ki jih imenujejo oziroma pošljejo zunanja ministerstva. Ravno tako pa se moramo vprašati, ali bi lahko tudi obrambna ministerstva napotila ljudi. O tem bomo razmislili. Litva bo pravila ta razmislek. Spomniti se moramo tudi, da je pomembna vojaška komponenta znotraj službe gospe Ashton. Potrebujemo pa ustrezne reforme, če naj bi eh, ljudi napotili v mislih imam seveda vojaške službe hvala hvala lepa sedaj pa gospa gomeš iz evropskega parlamenta izvolite eh, hvala lepa gospod predsednik zelo sem zadovoljna da imamo priložnost spregovoriti s svojimi kolegicami in kolegi iz nacionalnih parlamentov zelo pomembno je da imamo podobna srečanja kajti tako lahko skupaj pregledujemo in nadziramo skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije v novem okviru Lizbonske pogodbe. Oblikovali smo tudi Evropsko službo za zunanje delovanje. To bo ključnega pomena, če želimo biti učinkovitejši in bolj konsistentni v svoji skupni zunanji in varnostni politiki. To potrebujemo. Nacionalni parlamenti morajo podati svoje mnenje baronici Ashtonovi, prav tako bomo zagotovili bolj uravnovešena mnenja v službi za zunanje delovanje. Po mojem mnenju ima Evropska unija na voljo številne instrumente od vseh pa je najbolj pomembno, da izkoristimo vojaške in vojaško-civilne instrumente, ki so na voljo v okviru varnostne in obramne politike. V preteklih letih, ki jih je organizirala Unija, se je to izkazalo. Po mojem mnenju, ne gre za vprašanje, da bi kopirali ali podvajali NATO. NATO je ločena organizacija. To je organizacija, ki se tudi sama spreminja. Pojavljajo se nove strateške zamisli, zato gre za drugo vprašanje. Izpolniti moramo vprašanja in pomisleke, ki nam jih predstavljajo druge članice NATO, vključno z Ameriko. Tega se moramo lotiti tudi sami in sami moramo izpolniti zahteve globalne varnosti tako v okviru NATO kot v okviru Evropske unije. Če nam ne bo uspelo na evropski ravni, potem nam prav gotovo ne bo uspelo niti na ravni NATO. Enako velja seveda tudi v nasprotni smeri. Če ne bomo učinkovito delovali na ravni NATO, potem ne bomo učinkoviti niti na ravni Evropske unije zato moramo okrepiti svojo zmogljivost za posredovanje. Nalog ne bo vedno manj, ravno obratno, nalog bo v prihodnosti vedno več. Zavedati se moramo, da obstajajo tudi možnosti, da bi posredovali na določenih območjih v Evropi, če druge metode ne bodo sposobne zagotoviti ustreznih rezultatov. Problem je seveda pomankanje enotnosti, pomankanje sredstev. Spodbuditi moramo države članice, da racionalizirajo svojo porabo na področju obrambe, zato da bomo lahko združili svoje sredstva, tako bomo lahko okrepili zmogljivosti, ki jih potrebujemo. Nekdo je omenil, da bi povezali evropske obrambne industrije. To je zelo pomembno in v pododboru za obravne zadeve v Evropskem parlamentu to natančno in tesno spremljamo. Pojavlja pa se vprašanje, kako bi lahko to financirali. Možnosti, ki jih zagotavlja Lizbonska pogodba, niso dovolj. Zagotoviti moramo spodbude za države članice, ki lahko zagotovijo vojaške enote, ne da bi to predstavljalo zanje preveliko finančno breme, Vloga Evropske obramne agencije je lahko zelo pomembna za vse naše institucije. Potrebujemo podporo baronice Eštonove in tudi podporo Agencije za obramne zadeve. Zagotoviti moramo sveže zamisli. Ločiti se moramo od britanskega establishmenta, ki je morda prej vplival na njeno razmišljanje. Vemo, kaj se dogaja v Veliki Britaniji na področju gospodarstva. Neka vrsta racionalizacija tam je prav gotovo potrebna, kakor velja tudi za druge države članice. Mislim, da bi morali zagotoviti, da bodo ta srečanja redna, udeležiti se jih mora tudi baronica Eštenova. Obenem pa je pomembno, da začnemo preučevati vprašanja, ki so zelo pomembna. Ta vprašanja bodo postala še pomembnejša, naprimer Sahel. To je vprašanje, o katerem še nismo dovolj razpravljali. Na koncu želimo omeniti še to, kar je omenil moj kolega Andrew Duff. Gre za evropsko vprašanje. To drži. Ključnega pomena je, da Evropa postane neke vrste posrednik miru po svetu. Evropa mora razmisliti o tem, kako lahko rešuje spore. Razmisliti pa mora o tem, kako je lahko verodostojna pri tem, če pa ne more rešiti spora med kandidatko in državo članico. Hvala. Hvala lepa, gospa Gomeš. Preden dam besedo naslednjemu, ki se želi oglasiti, bi vam rad posredoval še nekaj informacij v zvezi samo logistiko. Vem, da ste že bili obveščeni o stavki v letalskem prometu, ki naj bi se začela danes popovdne. Tako da boste verjetno nekateri morali oditi prej, če se boste želeli vrniti domov. Naš sekretarjat se še vedno informira o tem, stavka še ni bila potrjena, ampak pred koncem do podanskega dela vam bomo lahko posredovali kaj več informacij v zvezi s tem, ali stavka bo ali ne. Sedaj pa. Fronzulica iz Romunije. Izvolite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, v veliko čast mi je, pravzaprav za vse nas, kolege iz Romunije, da se danes obravnava ta tema, skupne varnostne in obramne politike. Naj še enkrat podarim, gre za skupno varnostno in obramno politiko. Gospe in gospodje, številni menijo, da Evropska unija predstavlja gospodarskega in političnega velikana, istočasno pa palčka na področju varnosti in obrambe. Glede na to, da danes obravnavamo to temo, bi rad zastavil eno vprašanje in sicer predstavniku visoke predstavnice, gospe Ashton. Lepo vas prosim, gospod Šastel, da to vprašanje posredujete gospe Ashtonovi. Povejte ji, da bi se z njo res zelo radi srečali na enem od prihodnjih srečanj. Vprašanje pa se nanaša na nudenje vzajemne pomoči v primeru vojaškega napada. Lizbonska pogodba vsebuje klauzulo, ki umenja to vzajemno pomoč. Vsi vemo, da se ta klauzula nanaša na 51. člen konvencije oziroma osnovne listine Združenih narodov, ki omenja pravico do obrambe. Kadarkoli pride do oboroženega vojaškega napada na eno državo, se lahko sklicujemo na to klauzulo. Ta klauzula je namenjena tistim, ki so bili napadeni. Spremenjen je bil tudi peti člen bruselske uredbe v katerem se omenja tudi, kaj naj Evropska unija stori sedaj, ko Zahodna Evropska unija ne obstaja več. Upoštevati je treba to, kar lahko Evropska unija naredi za obrambo tudi v sodelovanju z NATO. Vprašanje, ki ga imam za gospod Eštonov oziroma za njenega predstavnika, pa je, kako lahko ta klauzula o vzajemni pomoč, pomoči deluje v primeru, da je napadenih šest držav evropski niso članice NATO. Zato mi prosim, predstavni gospe Aštanove to pojasnite. Bi lahko povedali par besed o mehanizmu vzajemne pomoči, ki se nanaša na kolektivno varnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Arno, predsednik odbora iz Portugalske. Muito bom dia. Queria... Dobro jutro vsem. Najprej se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu in odboru za zunanje zadeve ter pod odboru za obrambo. Na podlagi te pobude lahko nacionalni parlamenti in Evropski parlament razpravljajo o tem ključnem vprašanju. To je zelo aktualno vprašanje. Naj začnem takole. Ni dovolj, da govorimo samo o varnostni in obramni politiki. Potrebujemo varnostne in vojaške sile, ki so prožne, ki so dobro opremljene. In to pomeni, da v Evropi potrebujemo obrambno industrijo, ki lahko konkurira tudi na globalni ravni. Smo v času krize. Vse naše države se srečujejo s težavami in vse imajo prednostne naloge, ki jih morajo poskusiti izpolniti. Vseeno pa moramo ohraniti v mislih, kako pomembna je obramba. Videti moramo, da smo v kriznih časih. Vse države članice Evropske unije, so sedaj v obdobju, ko so njihove naložbe v obrambne zadeve niže od dveh odstotkov BDP-ja. To ne pomeni nič dobrega za obrambno industrijo. Države v sponu, naprimer Brazilija, Kitajska, Indija, pa tudi nekatere države na Bližnjem vzhodu, so močno povečale svoje naložbe v obramno industrijo. To me resnično čudi. Ustvarja se nova realnost, novo ravnotežje na globalni ravni. Zato potrebujemo vojaške sile, ki bi lahko podpirale varnostno in obramno politiko za vso Evropsko unijo. Vedeti moramo, da če tega ne storimo, lahko sicer imamo zelo dobre politike za usklajevanje svojih pristopov, ampak vseeno bomo vedno bolj obrobju, igrali bomo vedno bolj obrobno vlogo, če ne bomo imeli vojaških sil za izvajanje svojih politik. Zagotoviti moramo tudi, da bodo te vojaške sile opremljene tako, da bodo lahko ukrepale prožno in usklajeno. Če želimo imeti pomembno vlogo na globalni ravni, potem bomo morali zagotoviti usklajevanje za evropsko obramno industrijo. V nasprotnem primeru, če ne bomo previdni, bi lahko izgubili položaj vodilnega na globalni ravni na tem področju. Torej, varnostne sile in vojaške sile, ki so dobro opremljene, potrebujemo vrhunsko obrambno industrijo. Izkoristiti moramo nove tehnologije, zato da ohranimo vodilno mesto na globalni ravni. V nasprotnem primeru bomo ta položaj izgubili in kmalo postali nepomembni. To bo podpiralo našo varnostno in obramno politiko in tako bomo lahko imeli tisto vlogo, ki si jo želimo imeti na mednarodni ravni. Zato pa moramo uskladiti in posodobiti svojo skupno varnostno in obramno politiko. Poskrbeti moramo, da bo služba za zonanje delovanje aktivna in da bo odigrala pomembno vlogo. Evropska obramna industrija mora prav tako imeti svojo vlogo, zagotoviti moramo parlamentarni nadzor. Oblikovati pa moramo tudi nacionalne mehanizme za zagotavljanje tega nadzora. Ne moramo samo usklajevati, biti moramo proaktivni, zagotoviti pa moramo, da bodo naše obramne sile vedno pripravljene na ukrepanje na v mednarodni ravni. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bo dobil besedo gospod Tenok iz Evropskega parlamenta. On je koordinator iz skupine ECR v odboru AFET. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja stranka, britanski konzervativci v Združenem kraljestvu, je bila pred Lizbonsko pogodbo zelo skeptična. Takrat še nismo imeli skupne varnostne in obramne politike, sedaj smo to i premenovali. Namreč prav zato, ker bi lahko prišlo do ločevanja od Združenih držav Amerike. Oni so še vedno dominantna vojaška sila na svetu. S tem bi lahko tudi spodkopali NATO. Preko NATO smo si zagotovili mir in varnost v našem kontinentu. Prišlo bi lahko tudi do podvajanj prizadevan NATO, kajti sredstva za obrambo so že tako ali tako zelo skrčena. To velja za vse države, tudi za mojo državo. Pregledujemo proračune v vseh državah in prav sedaj v Združenem kraljestvu izvajamo pregled strateške varnosti in obrambe. Brez dvoma bo prišlo do zelo bolečih krčen sredstev za obrambo. V Evropi in na mednarodni ravni se ve, da so naše vojaške sile zelo pomembne in nepogrešljive za NATO v Afganistanu. Tam bi poraz za NATO imel katastrofalne posledice, tudi na stabilnost Pakistana, naprimer. Zato moramo podvojiti svoje prizadevanja v okviru skupne varnostne in obramne politike. Sem podpredsednik delegacije EP v skupščini NATO. Z velikim zadovoljstvom sem v preteklih mesecih ugotovil, da med uradniki NATO in med nacionalnimi poslanci v skupščini obstaja zaveza, ki je sicer nekoliko pozna, ampak vseeno zaveza k temu, da bi to delovalo. Generalni sekretar Rasmussen NATO je bil povabljen sem in to so sedaj redni sestanki evropski poslanci sedaj bolj aktivno sodelujejo v tej parlamentarni skupščini za NATO. To je zelo dobro. Če se vrnem k konzervativcem v Združenem kraljestvu, govorim pa tudi v imenu skupine EKR v Evropskem parlamentu. Imamo koalicijsko vlado, ki jo vodijo konzervativci. Pozdravljam dejstvo, da so se premaknili naprej od svoje tradicionalne sovražnosti glede skupne varnostne in obramne politike. Opravili so izjemno delo v, v okviru operacije Atalanta na afriškem rogu, kjer se brijo proti piratstvu. Somalija bo kmalo propadla država. Vojaška mornarica je tam uspešno sodelovala, sam pa sem se prav gotovo naučil nekaj v okviru sodelovanja v odboru za obrambo. Nekatere države lažje sodelujejo s silami skupne varnostne in obrambne politike, kot pa silami, ki jih vodijo združene države. Naprimer, manjša operacija v Somaliji pa je bolj problematična. Operacije SVOP so bolj primerne za udeležbo naših držav članic. To poveča tudi sredstva, ki so jim na voljo. V parlamentih, kjer vodijo socialisti, je to bolj primerno, namreč sodelovanje z skupno varnostno in obramno politiko, kot pa sodelovanje v operacijah NATO. Zato se strinjam s kolegom Andrewom Duffom. Ena ključnih prednostnih nalog, še posebej v tem oskem oknu priložnosti, ki jih bomo imeli med tem datumom in decembrom, mora Evropska unija čim bolj podpirati mirovna pogajanja na Cipru. Z varnostnega vidika Turčija neprestano blokira večje usklajevanje v okviru skupne varnostne in obrambne politike in to zaradi Cipra. To je zelo slabo. Če bi zagotovili združitev Cipra, naprimer eno nacionalno državo pod eno zastavo z dvema območjema, to bi bilo odlično poslance in kolegice in kolege pozivam, da če imate možnost obiskati razstavo, ki jo gostim danes večer, namreč obrazi Cipra, vas toplo vabim, da se odeležite. Po kosilu lahko, na primer, nakratko pokukate. Na začetku sem povedal, da sem poslanec iz Londona za Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo podpira skupno varnostno in obramno politiko. Sodelujemo v Atalanti in v Bosni in Hercegovini. Hvala. Hvala lepa, gospod Tanok. Razpravo pa bo zaključil gospod Neofitu, predsednik odbora za zunanje zadeve iz Cipra. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko govorimo o najboljših možnostih usklajevanja med Evropskim parlamentom, odbori, pravnico Eštonov ter nacionalnimi parlamenti. Nikoli ne bomo mogli zagotoviti dobre skupne varnostne in obramne politike, če ne bo usklajevanje delovalo. 27 držav članic imamo. Zagotoviti moramo, da bodo vse govorile z enim glasom in to je zelo zahtevno. Vseeno pa moramo to zagotoviti, če želimo zagotoviti verodostojno skupno varnostno in obramno politiko. Naj podam samo kratek komentar. Strinjam se s tem, kar so povedali nacionalni poslanci ter poslanci Evropskega parlamenta. Urediti moramo problem Cipra. Vsi moramo prispevati k temu. Cipr je zadnja država, ki bi želela vplivati na odnose med EU in NATO. Ta problem pa moramo rešiti, moramo rešiti problem Cipra. Če bi nam to uspelo, bi lahko prav gotovo lažje rešili tudi druge težave, ki se pojavljajo na področju EU in NATO. Upam, da bo tudi Turčija k temu prispevala. Hvala lepa. Preden dam besedo nazaj gospodu Šastelu, da odgovori na vaša vprašanja. Pa še par informacij v zvezi s stavko, ki so jo najavili. Povedali so mi, da se trenutno sindikati in organi pogajajo. Rezultat pogajanj še ni znan. Ob 12. bo podano tudi sporočilo v zvezi s temi pogajanji posredovali, ga bomo tudi vam, na to pa se boste lahko odločili, kako postopati, kajti če bo prišlo do stavke, vam bomo lahko tudi povedali, kdaj se bo začela in koliko časa bo trajala. Gospod državni sekretar, izvolite. Merci, monsieur le président. D'abord, vous dire que... Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, Moram reči, da je bila ta razprava zelo zanimiva. Zagotovo jo bo nadaljevala tudi sama gospa Eštonova. Tudi v govorih 27. oktober v parlamentu in na konferenci predsednikov 18. oktober, konferenci predsednikov odborov za zonanje zadeve. Par odgovorov. Omenili ste izvajanje klauzule o solidarnosti, kar nekaj vas je omenilo to klauzulo. Ta klauzula Evropska unija in države članice obvezuje, da državi članici, ki grozi naravna katastrofa, humanitarna katastrofa ali terorizem ali celo vojaško posredovanje, pomagajo. To izhaja iz. Tu ne gre pravzaprav za skupno varnostno in obramno politiko, ampak za zelo pomembno določbo, ki vključuje tudi vprašanja z področja boja proti terorizmu, notranje varnosti in tako naprej. Ta predlog ste oblikovali tako komisija kot tudi visoka predstavnica. Glede uporabe vojaških sredstev pa naj povem, da je gospa Ešton tista, ki mora podati ustrezne predloge v zvezi s tem. Naj vas še enkrat spomnim tudi na to, da že imamo na voljo mehanizem za nudenje pomoči v primeru krize, ki se pojavi v Evropski uniji. Imamo tudi usklajevalni mehanizem za krize, ki je vzpostavljen v okviru sveta in oba mehanizma lahko države članice uporabijo. Omenili ste tudi demokratični nadzor nad skupno varnostno in obramno politiko. O tem sem že govoril v uvodnem govoru, naj pa še enkrat podarim, da je visoka predstavnica že podala govor v zvezi z odgovornostjo. V tem govoru je omenila številne zaveze tudi do Evropskega parlamenta. Vodje misije, ki delujejo znotraj mehanizma za upravljanje s krizami, bodo Evropski parlament redno obveščali o poteku misij in o drugem razvoju dogodkov z področja skupne varnostne in obramne politike. Ne smemo pozabiti, da je zlasti vprašanje obrambe nacionalno občutljivo vprašanje za države članice in tudi za nacionalne parlamente. Zato je osnova še vedno Lizbonska pogodba, ki so jo ratificirale vse države članice Evropske unije in tudi izjava številka 14, v kateri piše, da Evropski parlament nima nobenih novih pristojnosti na področju varnosti in obrambe. Kar pa zadeva medparlamentarno delo, pa naj še enkrat ponovim, da ste vi predstavniki Evropskega in nacionalnih parlamentov tisti, ki boste odločali o tem, kako naj se oblikuje to sodelovanje. Potem posredovanje nalog manjšim skupim državam. Eh, Poskrbeti je treba za stalno strukturirano sodelovanje ta določba predvideva veliko večjo prožnost pri izvajanju skupne varnostne in obramne politike, vendar tu ne gre za stalno strukturirano sodelovanje, kajti ni treba sprejemati nobenih formalnih odločitev glede samega izvajanja. Je pa res, da izvajanje lahko poteka samo na osnovi skupnega razumevanja in jasnega razumevanja pogojev za izvajanje. Upravljanje s krizami kako bi lahko poskrbeli za to, da vojaški vidik ne bo prevladal. Najprej treba upoštevati institucionalni vidik. Skupna varnostna in obramna politika je vodena civilno, tako civilni kot vojaški vidik sta pod nadzorom visoke predstavnice, odbor za varnostno in obramno politiko pa usklajuje vojaški in civilni del poskrbeti je treba za usklajenost vseh dejavnosti, ki jih izvaja Evropska unija. Upoštevati pa treba tudi posebne lastnosti vsakega posameznega področja. Posebno pozornost je treba posvetiti tudi tem vprašanjem. Predvsej še napredek smo že dosegli pri vzpostavljanju strateške strategije CMPD je tisti organ, ki usklajuje civilne in vojaške elemente. Razmisliti je treba tudi o tem, kako bi lahko izboljšali komandno strukturo, operativno raven in poskrbeli za to, da bi bila vzpostavljena sinergija med vojaškim in civilnim delom, kako bi lahko izmenjali strokovno mnenje obeh delov. Kot sem že povedal, Evropska služba za zonanje delovanje mora imeti na voljo strokovno znanje z različnih področji, ne samo diplomatskega. Vzpostaviti je treba tudi ravnovesje oziroma ravnotežje med deležem moških in žensk v tej službi. To je omenila tudi Catherine Ashton, ki se je sklicevala na resolucijo Združenih narodov 1328. Kar zadeva samostalno strukturno sodelovanje, najprej je treba uskladiti mnenja glede določ prizbonske pogodbe, ki se nanaša na takšno strukturirano stalno sodelovanje. Dva seminarja sta že potekala. Zadnji je bil organiziran strani Belgije. Na teh seminarjih se je visoka predstavnica srečala z predstavniki držav članic. Pogovarjali pa so se o specifičnih določbah Lizbonske pogodbe, predvsem tistih, ki se nanašajo na sodelovanje in na opredeljevanje pogojev, ki jih je treba izpolniti. Dogovorili so se o strukturiranem stalnem sodelovanju kaj, in opredelili, da mora biti to sodelovanje odprto za vse tiste, ki se želijo vključiti. Takšno strukturirano stalno sodelovanje bi potem lahko privedlo tudi do konkretnih rezultatov, ki jih v trenutno zastavljenem okviru ne moremo doseči. Cilje pa je treba doseči na tak način, ki bo sprejemljiv za vse države. Evropska obramna agencija je tista, ki bo redno opravljala tudi oceno sodelujočih držav članic in njihovih zmogljivosti. Kolikor je to omogoča Lizbonska pogodba, bo agencija za obrambo tudi sodelovala z državami članicami in jih krepila, kar zadeva samo zmogljivost. Potem pa še vzajemna pomoč. Vzajemna pomoč je pravzaprav neke vrste obljuba, ki so si jo dale države v primeru oboroženega napada. To je zelo pomembno načelo, če želimo razširiti politično sodelovanje tudi na področju obrambe v Evropi. Gre za pravno in politično določbo, na katero se lahko sklicujemo, če se pojavi potreba potem. V mislih imam klauzulo o vzajemni pomoči, ki zahteva bolj odločno izvajanje. NATO je tisti, ki skrbi za kolektivno obrambo držav članic NATO. Pogodba pa se izredno sklicuje tudi na države, ki se tradicionalno izražajo za neutralne. Tako da je ta klauzula namenjena tudi tistim državam članicam, ki so zastopane v svetu ministrov. Glede same komandne strukture, to je zelo pomembno in zapleteno vprašanje. Gre pa predvsem za to, kakšne so zmogljivosti Evropske unije, kako lahko deluje, kako lahko izpolnjuje svoje obveznosti, kako lahko uporabi vojaške in policijske strokovnjake, ki jih napotijo države članice. Evropska unija je opredelila že kar nekaj mehanizmov, ki so nam v pomoč pri načrtovanju misij, tudi civilnih misij. Civilni del je tisti, ki je zadolžen za izvajanje misij. Pri vojaških misijah pa imamo na voljo tudi posebne mehanizme, ki nam omogočajo, da se vzpostavi generalni štab, takoj ko se sprejme odločitev, da se začne izvajati določena operacija. Vprašanje pa je, ali so obstoječi mehanizmi primerni ali odgovarjajo na naše potrebe. Predvsem se ti mehanizmi postavljajo na temeljih zunanjih zmogljivosti, ki jih lahko uporabimo za operacije, ki jih izvajamo. Vprašanje pa je, ali bodo ti mehanizmi primeren odgovor za izvajanje operacij in misij v okviru SVOP-ja zlasti v tistih primerjih, ko bo prišlo do prekrivanja vojaških in civilnih elementov ohraniti je treba seveda znanje, ki ga imamo, se nekaj naučiti iz predhodnih izkušenj. Poleg tega pa je treba v, naprimer, primeru naravnih nesreč imeti možnost, da uporabimo ne samo civilne, ampak tudi vojaške zmogljivosti. Kar zadeva samo funkcijo, ne strukturo, pa je treba preučiti možnosti, ki nam jih ponujajo trenutno veljavni mehanizmi, se vprašati, ali morda ne potrebujemo kaj bolj ambicioznega in primernega. Kar zadeva vojaški trg in evropsko vojaško in obramno industrijo. Evropska obramna agencija se bo še naprej zauzemala za odprtost, za bolj učinkovit vojaški trg. Imamo tudi kodeks ravnanja v zvezi z javnimi razpisi, ki se nanašajo na trg z vojaško opremo. Imamo tudi kodeks ravnanja za izvajanje razpisov na področju obrambe. Več kot 560 mnen je bilo izraženih v zvezi s tem. Razpisanih je bilo že kar nekaj razpisov v vrednosti 20 milijard evrov. Pri teh razpisih je sodelovalo 20 držav članic. Število razpisov se je povečalo v zadnjem obdobju za 45 odstotkov. Države članice pa morajo svojo nacionalno zakonodajo do določenega roka prenesti ta kodeks tudi v nacionalno zakonodajo. Pomembno je tudi, kaj se dogaja s tehnologijo. Namreč Evropska unija je še vedno preveč odvisna od zunanjega sveta, ko gre za uporabo določene vrste tehnologije in vprašanje je, ali naj ulagamo več v razvoj tehnologije, da bomo bolj neodvisni. Predvsem je treba poskrbeti za to, da se odpravi podvajanje in da se poskrbi za ustrezno racionalizacijo sredstev. Nacionalna industrija lahko propade, če se zmanjša povpraševanje. Evropska obramna agencija podpira postopen prehod na evropsko vojaško in raziskovalno sfero. Prva dva pilotna projekta se že izvajata. Evropska obramna agencija opredeljuje tudi pogoje, ki jih je treba izpolniti glede dostopa na trg, opredeljuje tudi kriterije za pravično konkurenčnost, potem za nadomestila za dostop do mednarodnih trgov, potem državne pomoči in samo lastniško strukturo. V vaših vprašanjih ste večkrat omenili tudi odnose med Evropsko unijo in NATO. Prav imate, da ustrajate na tem odnosu. Ta odnos je bistvenega pomena in postaja vse bolj pomemben, zato ker ne želimo, da bi pri razvoju zmogljivosti prihajalo do nedoslednosti. To sodelovanje je pomembno tudi z proračunskega vidika, predvsem pa zaradi interoperabilnosti misij, ki jih izvajate obi organizaciji. Evropski svet je gospe Ashton dal nalogo, da razmisli o tem, kako bi lahko izboljšali odnose med Evropsko unijo in NATO, zlasti, ko gre za upravljanje s krizami. Poleg tega pa je treba razmisliti še o tem, da se vzpostavi resnično politično sodelovanje med NATO in Evropsko unijo. Gospod Daf in gospod Tenok sta omenila tudi spor med Turčijo in Ciprom. Tudi sam bi si želel, da se ta vprašanja razjasnijo. Gospa Ešten se je zauzela za to, da se bo slejko prej našla rešitev, vendar morata obi strani pokazati veliko večjo mero prožnosti, zato da se vzpostavi konstruktivna dinamika. Glede usposabljanja, naj povem, kaj ti številni ste omenili usposabljanje, da je usposabljanje bistvenega pomena za celotno službo za zunanje delovanje, tudi za skupno varnostno in obramno politiko. Evropski obramni kolegi po našem mnenju lahko tu odigra pomembno ulogo. Omenili ste tudi odnose z Rusijo. Res je, da trenutno razmišljamo o sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo pri strateško pomembnih vprašanjih, zlasti pri upravljanjih s krizami. Naj vas še enkrat spomnim na skupno sodelovanje z Rusijo v misijah EUFOR v Čadu in v Centralnoafriški republiki. Bo pa zagotovo treba razmisliti o sodelovanju z Rusijo tudi v luči prihodne varnosti v Evropski uniji. Tu bi morali z Rusijo doseči večji napredek. Še par besed v zvezi z zelo specifičnim vprašanjem, ki se je nanašalo na Afganistan. Države članice povečujejo svoj prispevek k misiji EUPOL v Afganistanu. Na začetku smo imeli kar nekaj težav s to misijo, kajti nismo vedeli, kako bi naredili to misijo čim bolj učinkovito, kako bi lahko sodelovali tudi z NATO glede usposabljanja vojaških in policijskih sil. Mislim, da sta obe ti dve misiji komplementarni. Številni ste danes rekli, da je za nas to prednostna naloga in v okviru te prednostne naloge se je pojavila še ena prednostna naloga, to pa je, da se usposobijo varnostne sile v Afganistanu tako, da bodo same prevzele tudi opravljanje nalog. To je tudi glavni cilj nalog misije EUPOL v Afganistanu. Toliko, gospod predsednik, odgovor na vprašanje iz te razprave. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospod državni sekretar. Mislim, da vam lahko vsi zaploskajo za delo, ki ste ga opravili. Hvala lepa tudi za te izčrpne celostne odgovore. Seveda je zelo pomembno, da okrepimo sodelovanje na področju skupne varnostne in obramne politike po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Res pa je, da je to zelo zapleteno vprašanje. Danes je potekalo prvo srečanje na to temo. Je pa res, da bomo naše sodelovanje še nadaljevali in poglobili v prihodnih mesecih in letih. Drugi del dopovdanske tematike obravnave pa se nanaša na zagotavljanje legitimnosti, na parlamentarni nadzor skupne varnostne in obramne politike. Ta del pogovora bo vodil kolega Donžon, ki je predsednik pod odbora za varnost in obrambo. Euh, drage kolegice in kolegi začenjamo z drugim delom te razprave govorili bomo o zagotavljanju legitimnosti o parlamentarnem nadzoru skupne varnostne in obrambne politike v evropski uniji v bruslju strasburgu in tudi v prestolnicah se zagotovo ukvarjate s to temo vprašanje spremljanja in nadziranja skupne varnostne in obramne politike je pomembno zaradi dveh zadev. Zaradi prenehanja obstoja Zahodnoevropske unije in parlamentarne skupščine te unije in zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in njenega protokola številka 1, kjer piše, da morata Evropski parlament in nacionalni parlamenti jasno opredeliti medparlamentarno sodelovanje. To mora biti učinkovito in stalno to je ta institucionalni zahtevek, ki ga je treba izpolniti. Poleg tega pa se tu pojavlja še številna družbena in politična vprašanja. Skupna varnostna in obramna politika ni samo neka naša ambicija, ki bi jo umestili v pogodbo. Gre za stvarnost. Danes je moč to obramno politiko videti v 14 misijah, vojaških in civilnih, ki jih izvajamo posod po svetu v Bruslu in v prestolnicah to politiko podpira več sto civilnih in vojaških oseb. Zato se mi zdi, da bi morali tej temi posvetiti posebno pozornost in ji nameniti tudi vse večjo pozornost v parlamentih. To velja tako za akterje, ki sodelujejo v teh težavnih misijah, kot tudi za javnost, za naše sodržavljane. Naši državljani zelo malo, zelo slabo, preslabo in premalo poznajo misije, ki jih izvajamo tudi v njihovem imenu kadarkoli pa se z njimi seznanijo, jih v večini podpirajo. Zato bi morali parlamenti v celoti odigrati svojo vlogo posrednika med profesionalci, ki delujejo na terenu in državljani, v imenu katerih so bili ti profesionalci tudi napoteni na misije. Zato bi morali, po mojem mnenju, v naši razpravi omeniti kar nekaj tem. Kolega Elmar Brok bo za gotovo z veliko večjo mero talenta in izčrpnostjo izpostavil tiste elemente, ki so še posebej pri srcu Evropskemu parlamentu. Področje obrambe je izjemno občutljivo področje. Pojavljajo se tudi problemi povezani s suverenostjo. Zato še enkrat ustrajam na tem, da skupna varnostna in obrambna politika temelji na civilnih in vojaških operacijah. 14 misij se trenutno izvaja in 11 od teh 14 je civilnih misija, misij. Od začetka skupne varnostne in obravne politike je 15 od 23 operacij bilo civilnih, 7 vojaških in ena od teh 23 misij je bila mešana misija. Vse te misije se financirajo iz proračuna Evropske unije. Evropski parlament pa ima pravico odločanja o proračunu. Lizbonska pogodba, naj še enkrat podarim, v svojem 36. členu navaja, da se moramo redno posvetovati z visoko predstavnico kot Evropski parlament, zlasti ko gre za skupno varnostno in obramno politiko. Predsednik Albertini in kolega Alana Masjur, ki se nam bo kmalo pridružil, on je predsednik odbora za proračun in tudi sam se petkrat letno sestanemo tudi z eh, svetom in se pogovarjamo o misijah, ki se trenutno izvajajo. Tako da Evropski parlament tudi preko pododbora, ki mu predsedujem, spremlja celotno zadevo in ima na voljo obsežne informacije. Toliko za uvod. Kolega Flaota, predsednika predstavniške skupščine v belgijskem parlamentu moram opravičiti, kajti zadržan je bil zaradi drugih obveznosti. Nadomestil ga bo kolega, ki bo spregovoril takoj za gospodom Brokom, ki je poročevalec za odnose med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Elmar. Herr Vorsitzende, Herr Vorsitzende, Kollegen. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala, ker ste mi dali možnost, eh, da predstavim eh, to točko. Z Lizbonsko pogodbo in eh, s pogajanji med parlamentom, svetom in komisijo smo dobili visoko predstavnico oziroma podpredsednico komisije. Tu so nove razmere in tukaj se zastavlja vprašanje legitimnosti političnih soodločevalcev na ravni Evropske unije. To je posledica pogodbe, kar je prišlo do visoke predstavnice oziroma podpredsednice komisije. In eh, to je sedaj področje skupnosti in levi delež eh, tega je seveda evropska varnostna in obrambna politika, potem sosedska politika, pristopna pomoč, razvojna politika, predpristopna strategija, ne nazadnje eh, tudi pogajalski proces. Vse to je sedaj v pristojnosti evropske skupnosti. In eh, skupna zunanja in varnostna politika ter eh, skupna varnostna in obrana politika sta sedaj medvladni komponenti. Visoka predstavnica je dejavna na obeh področjih, je podpredsednica svetu zunanjih ministrov oziroma predseduje temu svetu in je podpredsednica komisije. Potem pa služba za zunanje delovanje, pravzaprav je pristojna za obe zadevi, ampak eh, je samo egzekutiva, ne sprejema konkretnih odločitev preteklosti, je to v pristojnosti ali komisije ali sveta. To je eh, služba, ki je povezana eh, z delovanjem visoke predstavnice. In visoka predstavnica je tista, ki nam bi poskrbela eh, za to, da svet in komisija ustrezno ta upravljata svoje pristojnosti. In posledično naj bi prišlo do sinergije pri oblikovanju skupnih politik in stališč. Visoka predstavnica kot podpredsednica Evropske komisije je tudi eh, tista, ja, nekdo me že prekinja. S Torej, visoka predstavnica oziroma podpredsednica komisije je tista, ki pravzaprav mora organizirati predstavitev posameznega kandidata in eh, to mora potrditi Evropski parlament. Drugače povedano, odgovorna je Evropskemu parlamentu. In Evropski parlament je tisti, ki ima pravico, da skupaj z Evropsko komisijo reče ne in jo pošle domov, če si to želi. Mislim, da se tako bistveno spremeni odnos med visoko predstavnico in Evropskim parlamentom. Zelo občutno. Pa še ena zadeva je tukaj bistvena. Govorimo o političnem nadzoru. In tukaj ni pomemben samo 21. člen. V prihodnosti bomo govorili o političnem nadzoru, ki bo v rokah Evropskega parlamenta. In visoka predstavnica je tista, ki mora poročati Evropskemu parlamentu. To je ta obveznost, ki izhaja iz eh, pogodbe. Podati bo morala izjavo Evropskemu parlamentu in reči, kako poteka pogajalski proces znotraj Evropske službe za zunanje delovanje. Če pa bo imela druge obveznosti, če ne bo prisotna na sejah odbora ali na plenarnem zasedanju, potem je nujno, da pošlje pristojnega komisara. To velja tudi tako imenovane mešane pristojnosti, recimo, če bomo govorili o Afganistanu ali če bomo govorili o razvojni pomoči skupnosti, če bomo govorili o civilnih misijah, če bomo govorili o humanitarni pomoči, vedno moramo upoštevati tistega komisarja, ki je pristojen za določen resor, on mora priti v Evropski parlament in poročati potem, ko govorimo o splošnih vprašanjih eh, skupne zunanje in varnostne politike, samo predstavnik eh, trija je tisti, ki lahko poroča zunanjim ministrom. Tudi tukaj smo poskrbeli za to, da se zagotovi ta politična odgovornost. Drugače povedano, v prihodnosti ne bomo govorili samo o tem, da Evropski parlament, komisija, svet in visoki predstavnik eh, sta tisti, ki poročata ali sta pogajalskem procesu, ampak je visoka predstavnica tista, ki bo poročala Evropskemu parlamentu in samo ona je obvezna temu poročanju in je podvržena političnemu nadzoru Evropskega parlamenta. Torej, tu ni samo splošna obveznost poročanja, ampak gre za to, da moramo upoštevati pomembne strateške odločitve, tudi ko govorimo o misiji. O tem se mora posvetovati z Evropskim parlamentom pred pristojnim odborom. In ko govorimo recimo o pododboru za obramno politiko, eh, pododboru za človekove pravice, mi smo pravzaprav specializirani kot eh, pristojna odbora za to vprašanje. Pa še eno zadevo moramo izboljšati v dokonvanem pregledu, da bomo imeli odbor, pet eh, članov, bo predsedoval mu bo odbor oziroma predsednik odbora za zunanje zadeve. Imel bo pravico do, pogled, eh, do pogleda v dokumente in Evropska oziroma visoka predstavnica bo morala zagotoviti pogled v te dokumente. Gre pravzaprav za nekakšen zaprt forum in eh, to je takšen nadzor, ki že poteka na ravni nacionalnih parlamentov. Potem, ko govorimo o tem tako imenovanem zaprtem političnem nadzoru, del tega je tudi to, da bomo imeli eh, veleposlanika Evropske unije, ki bo poročal Evropskemu parlamentu. Lahko ga povabimo kadarkoli, lahko imamo tako imenovano javno predstavitev in to je nujno, mora se predstaviti, preden potrdimo njegov mandat. In v dveh primerjih smo se že oglasili in eh, nismo dali zaupnici, zaupnico temu veleposlaniku, tako da vedeli bomo, kakšne so te pristojnosti, kakšne so naloge in lahko mu bomo zastavili ustrezna vprašanja. Potem pa še ena zadeva. Ko govorimo o splošnih proračunskih vprašanjih, ko govorimo o možnosti soodločanja, Temu je podvržen seveda tudi proračun skupne zunanje in varnostne politike. Zato smo pristojni. To je povezano tudi s proračunskim nadzorom. Ta nadzor je predpisan in govorimo o splošnem upravnem proračunu. To je ena zadeva. Potem pa smo pristojni tudi za nadzor, kar zadeva odnose med Evropsko komisijo in parlamentom. To je celoten proračun skupne zunanje in varnostne politike, ki je ga upravlja Evropska komisija. To je področje skupnosti in to je sedaj podvrženo stalnemu nadzoru Evropskega parlamenta. Vedno, kjer ima Evropska unija določene pristojnosti, potem velja, da smo zaprli oziroma sklenili in odpravili to vrzel, ki izhaja iz legitimnosti. Ko pa govorimo o vojaškem področju, Tudi to je del službe za zunanje delovanje in to je tudi vprašanje Evropskega parlamenta. Določene odločitve, ki jih moramo sprijeti prej ali kasneje in eh, določene pristojnosti so tukaj še vedno v rokah nacionalnih parlamentov. Govorimo o nacionalnih parlamentih, imajo možnost nadzora, kar zadeva eh, posamezne vojaške izdatke in eh, tukaj smo pravzaprav poskrbeli, da se to zagotovi to obstaja na papirju, sedaj moramo to seveda izvesti še v praksi. Potem pa še ena zadeva. Vedno, ko govorimo o vojaških misijah, Evropski parlament ima možnost pridržka. In dobro bi bilo, da to uveljavimo. Da razrešimo tudi to vprašanje. Kaj se bo zgodilo z misijo, ali lahko pošljemo svoje vojake, če To ni podvrženo parlamentarnemu nadzoru. Evropski parlament te pravice nima, to je v rokah nacionalnih parlamentov, to je del ustave. In ravno zato ne moremo imeti evropskih vojaških sil. Ker po mojem mnenju je to seveda povezano s tem, da imamo možnost eh, poveljevanja na ravni Evropskega parlamenta, ampak tako daleč še nismo, kar zdeva obrabno politiko ne moremo se odločiti recimo v Bruslju, da bomo poslali vojaške sile na določeno misijo. To je v rokah nacionalnih parlamentov. Ne vem, morda se bomo o tem lahko pogajali čez 20 ali 30 let v tej fazi razvoja, kot Evropska unija še nismo. Tako da to je še vedno v rokah nacionalne države. Potem pa financiranje nacionalnih vojaških sil. Vse to je v rokah nacionalnih parlamentov. To je podvrženo demokratičnemu nadzoru nacionalnega parlamenta. Ravno zato smo to zelo jasno razmejili. Vse, kar se dogaja na evropskem področju, je tudi pod nadzorom Evropskega parlamenta. Potem pa določene zadeve, proračunske pristojnosti, kar zdeva nacionalno obravno politiko, so v rokah nacionalnih parlamentov. Ni nekakšnih vrzeli, ki bi jih morali zapolnjevati drugi organi. To smo zaprli učinkovito. Ravno zato ne potrebujemo nove skupščine. Evropski parlament eh, tudi ni upravičen oziroma ni pripravljen prevzeti to nalogo in logo. Ko govorimo o pristojnosti nekakšne medparlamentarne skupščine, ki pa tudi ni predvidena s pogodbo. In verjetno nacionalni parlamenti se tega ne želijo. Kaj moramo sedaj storiti na tem področju? Potrebujemo boljše usklajevanje in boljši pretok informacij ampak eh, tako ne bomo uspeli, če bomo sklicali medparlamentarno skupščino, ki se bo sestala enkrat na leto in ker bomo lepo govoričili. Dobro bi bilo, če bi imeli morda nekakšen sekretarjat, ambiciozen, ki bi pripravljal lepa poročila, ampak eh, nihče jih ne bi bral. Tukaj bi imeli res velike težave. Potem pa, da bi imeli nekakšno pompozno zgradbo, ampak eh, nikakor ta organ ne bi imel možnosti sprejmanja odločitev. Tih pristojnosti ne bi imel, ker je to v rokah ali Evropskega parlamenta oziroma v rokah nacionalnih parlamentov. Nacionalni parlamenti so tisti, ki imajo pristojnosti, ampak oni ne morejo deliti teh eh, pristojnosti med seboj. Ravno zato, kot sem že omenil, moramo obravnavati eh, to problematiko, kaj se zgodi s to vlogo, ki smo jo sprejeli, ko govorimo o odgovornosti, moramo pregledati, kaj se bo zgodilo z visoko predstavnico, svetom ali komisijo. In nujno je, če naj bi prevzeli to vlogo, da imamo dober pretok informacij med seboj in eh, da ne bo prišlo do tega, da se bomo med sebojno izigravali, ampak eh, se bomo ustrezno koordinirali. Če se redno sestajamo z visoko predstavnico, se lepo in prav, to je dobro, ampak potrebujemo uh, takšna srečanja, kjer bomo se sestajali mi kot nosilci odločanja, torej v okviru odbora za zunanje zadeve ali pa v okviru odbora oziroma pod odbora za obrambo. Potrebujemo kompetentne strokovnjake, ki spremajo konkretne odločitve. Samo tako se lahko ustrezno pogajamo. In uh, tako bo uspešno in ustrezno le tako, uh, če se bomo sestali v okviru našega odbora za zunanje zadeve, kot tudi nacionalnih odborov za zunanje zadeve. Potrebujemo, ne potrebujemo novega sekretarjata, sekretarjat Evropskega parlamenta je ustrezen. Vsak eh, sekretarjat na ravni odbora, tudi ki zastopa nacionalne parlamente, ima kontaktno osebo in to pravzaprav je ustrezno. To je ustrezen forum, lahko se izmenjujemo informacije tako ustno kot tudi pisno in gospod Albertini je to že rekel in tudi sam sem predsedoval odboru zunanje zadeve. To sem počel tudi sam, namreč, da redno izmenjujemo informacije na ravni Bruselj prestolnice, ampak bolje se moramo organizirati. Ni dovolj, da samo nasplošno govorimo in rečemo, lepo, da smo se sestali. To ni dovolj. Potrebujemo osredotočene razprave, kar zdeva posamezno tematiko, recimo, ko govorimo o Evropski obramni agenciji. Ta je podvržena parlamentarnemu nadzoru nadzoru Evropskega parlamenta. Ampak to je povezano z javnimi naročili, to pa je potem eh, v rokah nacionalnih parlamentov. Tako da potrebujemo res dobro industrijsko politiko, politiko nabave javnih naročil, zato res potrebujemo ustrezen pretok informacij na ravni Bruselj nacionalne prestolnice. Zato res potrebujemo strokovnjake, srečanja, ki bodo redna, ne pa, da bomo imeli samo pomembne govore. Enkrat na leto pa bo gospa Ashton predstavila svojo politiko, rekla lepo in prav, informirala sem vas, prišla sem, to lahko odkljukam in potem eh, ne bomo potegnili ničesar iz eh, te razprave. Res potrebujemo pragmatično delovanje v naslednjih eh, mesecih, imamo kar nekaj časa, Evropska služba zunaj delovanje še ni začela delovati, upam, da bo gospa Ashton 1. Eh, decembra prišla in da bo začela delovati ta služba. Ne vemo, kaj se bo seveda zgodilo, ampak upam, da bomo v mestnem času res imeli to vsebinsko razpravo in da bomo tesno sodelovali ter da bomo lahko izpolnjevali svoje pristojnosti in obveznosti, kot izhaja iz pogodbe. Hvala. Merci, Brock. La parole... Hvala lepa. Gospod Brok, sedaj pa gospod Dukarm. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi gospe in gospodje najprej rad opravičil gospoda Flaoja, ki danes zjutraj res ni uspel priti sam, kaj ti upravlja druge naloge. Vesel sem, da sem lahko danes z vami v polkrožni dvorani v Evropskem parlamentu in se z vsemi poslanci pogovorim o izzivih, ki jih postavlja skupna varnostna in obramna politika, zlasti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Še posebej bi se rad zahvalil gospodu Albertiniju, predsedniku odbora AFET v Evropskem parlamentu in tudi vam, gospod predsednik Donžan, predsednik pododbora za varnost in obrambo v Evropskem parlamentu, da sta organizirala srečanje v parlamentu na to zelo pomembno temo. V tem trenutku se mi zdi, da se vsi pogovarjajo o tej tematiki, tako v nacionalnih parlamentih, kot tudi v Evropskem parlamentu. Nedvomno, gospod predsednik, se obravnava ta civilni del reforme. Hvala lepa tudi kolegu Elmarju Broku za uvodne besede, s katerimi je v kontekst postavil tudi stališče Evropskega parlamenta do problematike, ki jo danes obravnavamo. Kar pa zadeva samo temo mojega govora, namreč kako zagotoviti legitimnost in parlamentarni nadzor nad skupno varnostno in obramno politiko v Evropski uniji, pa naj povem, da je zelo pomembno predvsem to, da razmislimo o tem, kako je možno nadzorovati uporabo sile, predvsem v okviru te politike. Razprava seveda poteka tudi na pobudo Evropskega parlamenta. Sodelovati pa bomo morali tudi z nacionalnimi parlamenti. Preden vam predstavim glavne smernice, pa mi dovolite, da še enkrat povdarim to, kakšen pomen daje belgijski parlament tej temi tudi v luči našega predsedovanja Evropski uniji. Belgijski parlament, z mano je gospod Lermo, minister za obrambo na moji levi, gospod Deker, tudi sodelujeta pri tej razpravi. Še dve medparlamentarni srečanji, konferenca predsednikov odborov za zonanje zadeve ali COFAC bo potekala 18. in 19. oktobra letos. Gospa Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za zonanje zadeve in varnostno politiko bo tudi sodelovala na tej konferenci, kjer bomo govorili o teh temah. Mnenje pa si bomo izmenjali s predsedniki odborov za zunanje zadeve iz nacionalnih parlamentov. Predvsem nas zanima, kaj se dogaja s skupno varnostno in obramno politiko. 25. in 26. oktobra letos pa bo belgijsko predsedstvo organiziralo srečanje posebnih, odgo, posebnih odborov ali srečanje Kozaka v Paledeg Monte. EVOPS ZVP sta tematiki, ki boste obravnavani na 44. srečanju Kozaka. Vsi nacionalni parlamenti in Evropski parlament sodelujajo pri pripravi na to srečanje. Vsem parlamentom smo posredovali tudi vprašalnik. Na podlagi odgovorov pa bo sekretarjat Kozaka objavil dopis, ki bo objavljen v obliki 14. in 15. poročila Kozaka. Naj omenim še sklepe iz zadnjega srečanja 14. in 15. maja v Štokholmu. Tam piše, da glede na to, kako zelo pomembna je skupna varnostna in obramna politika in kakšno vlogo imajo parlamenti, predsedniki odborov iz nacionalnih parlamentov poudarjajo, kako pomembna je vloga nacionalnih odborov za zunanje zadeve pri oblikovanju skupne varnostne in obramne politike ter skupne zunanje politike. Konec navedka. Konferenca predsednikov parlamenta je zato podelila mandat belgijskemu parlamentu in ostalim nacionalnim parlamentom, da v sodelovanju z Evropskim parlamentom oblikujejo predlog, ki se nanaša na to, kako bi lahko izvajali ta nadzor. Ta predlog naj bi obravnavali na naslednji konferenci predsednikov, ki bo potekala spomladi leta 2011 in sicer pod predsedstvom Belgije. 31. maja in 1. junija je Kozak v Madridu poudaril, da glede na to, da je to politično področje zelo posebno, morajo nacionalni parlamenti pri izvajanju parlamentarnega nadzora nad skupno varnostno in obramno in zonanje politiko odigrati zelo pomembno vlogo. To so v okviru Kozaka zapisali v sklepih, ki so jih sprejeli na konferenci v Madridu. Ta vprašanja se zastavljajo pravočasno, kajti upoštevati moramo nov okvir, znotraj katerega delujemo. Lizbonska pogodba je začela veljati, delujemo v novih okoliščinah. Članice Bruselske pogodbe iz leta 1954 so se 31. marca 2010 odločile, da razpustijo Zahodnoevropsko unijo, vendar se jim je zdelo, da je pomembno, da se vključita dve pomembni določbi iz pogodbe o Zahodnoevropski uniji, sicer člen 42 in 27. Bruselska pogodba je torej nehala veljati, s tem je prenehala delovati tudi parlamentarna skupščina Zahodne Evropske unije, na katero smo gledali kot na organ, ki se ukvarja z vprašanjem obramne in varnostne politike v Evropski uniji. Tako da naj bi sedaj do leta 2011, bolj natančno do junija, razmislili, kaj narediti sedaj glede na to, da Zahodnoevropska unija ne obstaja več, kako jo in s čem jo nadomestiti. Pri skupni varnosti in obramni politiki je treba zagotoviti nadzor, ampak kako lahko nacionalni parlament in 27 držav članic skupaj razpravljajo o skupni varnostni in obramni politiki in o zonani politiki, kako lahko spostavijo dialog z najbolj pomembnimi akteri z tega področja. Kakšno bo stališče nacionalnih parlamentov pri obravnavanju teh politik, kakšno vlogo bodo igrali parlamenti. Odbor AFET vsako leto organizira izmenjavo mnen s predstavniki nacionalnih parlamentov iz Evropske unije na temo skupne varnostne in obramne politike in skupne zonalne politike. Dobili smo celo debriefing v zvezi s tema dvema temama. Številni menijo, da na tem področju obstaja velik demokratični primanklaj, kajti Evropski parlament naj ne bi imel dovolj pristojnosti, nacionalni parlamenti pa v tej fazi še vedno ohranjajo formalne pristojnosti, vendar je celoten proces sprejemanja odločitev v Evropski uniji, ko gre za SZVP in VEVO, preveč kompleksen. Kako torej zagotoviti in povečati demokratično legitimnost odločitev, ki bodo sprejete na področju SZVP in EVP? Kako poskrbeti za to, da ne bo prišlo do prevelike razdrobljenosti pri izvajanju nadzora pri SZVP in EVP? Posledica te razdrobljenosti bi bila manjša preglednost in nekoherentnost. Kako zagotoviti učinkovitost? in biti stroškovno učinkovit. Stroškovna učinkovitost bi morala biti zadovoljiva za vse. Belgijski strokovnjaki, ki jih vodi gospod Andrej Dimulan, bodo kmalo pripravili tudi poročilo na to temo. Vsa ta vprašanja seveda zahtevajo svoj odgovor. Na ta vprašanja bo treba odgovoriti v prihodnih mesecih in mislim, da nas bo pri iskanju odgovorov vodila Lizbonska pogodba, zlasti 36. člen pogodbe, ki Evropskemu parlamentu zagotavlja, da se bo visoka predstavnica z njim posvetovala pri skupni zunanji in varnostni politiki, zlasti ko bo šlo za sprejmanje odločitev. Evropski parlament bo moral biti tudi obveščen o razvoju teh politik. Visoka predstavnica Unije pa bo morala poskrbeti za to, da se bo upoštevalo tudi mnenje Evropskega parlamenta. Dvakrat letno naj bi se organizirala tudi razprava o tem, kakšen napredek je bil dosežen na področju skupne varnostne in obramne politike in skupne zonanje politike. Kolega Brok je že omenil kar nekaj elementov v svojem uvodnem govoru. Protokol številka 9 navaja, da Evropski parlament in nacionalni parlamenti skupaj opredelijo, kako se bo organiziralo in spodbujalo medparlamentarno sodelovanje, ki mora biti redno in učinkovito. Člen 9 iz tega istega protokola pa navaja, da je konferenca organov, ki so specializirani za evropske zadeve, najbolj primeren forum za organizacijo medparlamentarnih razprav o specifičnih vprašanj z področja skupne varnostne in obramne politike in skupne zunanje politike. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, še naprej moramo zunanjo varnostno in obramno politiko ustrezno nadzirati strani parlamentov. 27 parlamentov mora izvajati ta nadzor in mislim, da je ta 27-terica tudi ustrezno priznana. Lizbonska pogodba vsebuje kar nekaj določb, ki zahtevajo veliko večjo vključenost nacionalnih parlamentov, tudi ko gre za delovanje Evropske unije. Ne želim si, da bi zaradi izvajanja Lizbonske pogodbe sedaj prišlo do zmanjšanja posredovanja informacij nacionalnim parlamentom z področja zunanje varnosti in obramne politike. Nacionalni parlamenti so namreč tisti, ki so najbolj pristojni za pošiljanje in ohranjanje enot v tujino in za potrditev proračunskih sredstev, ki naj bi jih namenili za takšne misije in operacije. Poleg tega se je razširila tudi nadzorna vloga Evropskega parlamenta na tem področju. Več različnih možnosti imamo, ko gre za zagotavljanje nadzora teh politik. Številni nacionalni poslanci so že izrazili svoje mnenje v zvezi s tem, bodi si na ravni odborov za evropske zadeve, bodi si na ravni odborov za zunanje zadeve ali pa na plenarnem zasedanju. Seveda obstajajo določena različna mnenja glede obsega, sestave misij, delegacij, logistike, financiranja, potem pogostnosti srečanja s parlamentom in tako naprej. Gospod predsednik, ne želim sicer biti preveč izčrpen, ne želim predstaviti vseh stališč, ki so bila izražena stali nacionalnih parlamentov, vendar bi bilo dobro še predstavimo saj nekaj glavnih usmeritev. To je bilo koristno tudi za našo razpravo. Belgijska skupščina je oziroma skupščina Zahodnoevropske unije je objavila tudi poročilo. Tudi mi smo razpravljali o tej temi, rekli smo, da bi morali upoštevati protokol številka ena k Lizbonski pogodbi. Uh, kjer piše, da je treba organizirati redno konferenco, na kateri sodelujejo nacionalni parlament in Evropski parlament. Delegacije pa bi bile sestavljene iz predstavnikov odborov za evropske zadeve in odborov za zonanje in obrambne zadeve. Delegacija naj bo sestavljena iz dveh do osmih članov. Število članov je odvisno od velikosti države. In te delegacije bi potem posredovale mnenje držav članic v zvezi s ZVPM in Evopom. Ta stalna konferenca delegacij bi objavila tudi letno poročilo, ki bi ga potem posredovala svetu. Dve komisiji oziroma dva odbora bi sestavljala to konferenco, odbor za znanje zadeve in odbor za obrambo. S tem bi pokrili vse vidike splošne politike, vse od oblikovanja politik pa do nabave opreme. Predsedstvo bi bilo delno stalno, delno rotirajoče, dvakrat letno bi zasedali s Kopsom v Bruslju in tudi z drugimi instancami Zahodnoevropske unije. Logistično podporo bi nudila ena izmed evropskih institucij, predvsem v obliki tolmačenja, prevajanja in dvoran. Infrastrukturo bi seveda financiral Evropski svet in sicer preko generalnega direktorata za odnose s parlamenti. To je bila prva možnost. Druga možnost, gospod predsednik, pa je, da bi nadzor Evo pa in ZZVP-ja prepustili Kozaku. Kozak zaseda redno, lahko bi spremenili tudi poslovnik Kozaka, zato da bi lahko opravljal to nalogo. Številni menijo, da je ta možnost predvsem minimalistična. Tretja možnost pa bi bila, da bi parlamentarni nadzor SVP in Evopa izvajal forum za sodelovanje, ki že obstaja. Naprimer, konferenca predsednikov odborov za zunanje zadeve iz parlamentov držav članic Ekofak ali pa delegacije odborov za obramne zadeve Kodak ta dva foruma bi potem odločila o tem, kako pogosto in na kakšen način naj bi se izvajal nadzor na SZVP-jem in EVOP-om. Ta parlamentarni nadzor bi lahko potekal bodi si v okviru KOFAKA ali pa v okviru razširjenega KODAKA. Šest poslancev na državo članico in šest poslancev iz Evropskega parlamenta bi sodelovali. sestajali bi se dvakrat letno, predsedstvo bi bilo rotirajoče, lahko bi se navezali na predlog, ki je podal v resoluciji francoskega senata. Nekateri se zauzemajo za novo strukturo, v kateri bi združili srečanja predsednikov Kofaka in Kodaka. To predlog, ta predlog je podal odbor za zunanje zadeve iz Združenega kraljestva. Potem je tu še en predlog, ki tudi sodi v tretjo možnost. Gre za italijanski predlog in sicer, da bi organizirali konferenco za zunanje varnost in obramno politiko, v kateri bi sodelovali nacionalni poslanci, evropski poslanci. V Italiji sta senat in skupščina že zauzela svoje stališče tudi na plenarnem zasedanju. Na podlagi francoskega predloga bi imeli šest poslancev na državo članico in šest članov Evropskega parlamenta. Srečanja bi potekala v Bruslju vsakih šest mesecev. Sekretarjat pa bi zagotovil senat trojke. Tako da, kot vidite, so se države članice res poglobile v to vprašanje. Predlogi so številni, dobri, zato je zelo pomembno, da se z njimi seznanimo, jih damo na mizo in o njih danes razpravljamo. Seveda pa obstaja več različic pri vsaki izmed teh možnosti. Nekatere predloge bi lahko nadalje razvili, v nekaterih predlogih bi lahko nadalje povečali ulogo Evropskega parlamenta ali pa odbora Evropskega parlamenta, naprimer odbora sede, ki bi s tem postal odbor, ne pododbor. Parlamentarni nadzor SZVP in Evo pa mora biti odločen, učinkovit, možnosti, kako ta nadzor izvajati, so zelo raznolike, sedaj pa je treba sprejeti še formalno odločitev. Konferenca predsednikov parlamentov je podelila belgijskemu parlamentu mandat, da nadaljuje z delom na tem področju. Mislim, da bo današnja razprava še dodatno prispevala k našemu razmišljanju, našemu delovanju in sprejemanju odločitev. Hvala. Euh, Hvala lepa, dragi kolega. Še eno uro, nekoliko manj nam je ostalo do konca razprave. 20 se vas je javilo k besedi, zato vas res prosim, da se omejite na tri minute, kot je navada v parlamentu. Robert Lepik je podpredsednik odbora za zonanje zadeve iz francoskega senata. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, najprej rad izkoristi proložnost eh, in se v Nemščini zahvalil Elmarju Brokov. Res eh, hvala, ker si to predstavil. Sedaj je jasno, kakšne so pristojnosti in naloge. Hvala za to. Ampak eh, verjetno se boste strinjali, da se ne strinjamo v polnosti z vašim mnenjem. Hvala lepa tudi gospod Dekarno za podane uvodne besede. Hvala lepa tudi belgijskemu parlamentu za prizadevanja z tega področja. Skupščina Zahodne Evropske unije je pravzaprav edina institucionalizirana instanca, ki je nacionalnim parlamentom iz 70 držav članic omogočila, da se redno in organizirano sestajajo in skupaj razpravljajo o obramnih vprašanjih. Vsi se strinjamo. Deset držav sodeluje v Zahodnoevropski uniji in vlade so se odločile, da bo z junijem 2011 ta skupščina nehala obstajati. Ne moremo nadaljevati z delom na tako občutljivem področju, ki je pravzaprav v sami srčiki nacionalne suverenosti, ne da bi pri tem imeli celostno demokratično legitimnost. Nadzor, ki bi ga izvajal izključno Evropski parlament, ne bi bil zadosti, vsaj ne po našem mnenju. Zato, kadarkoli gre za vprašanje obrambe, bi morali upoštevati tudi mnenje zadevnih vlad. Evropski parlament sam ne more nadzorovati nacionalnih vlad. Nacionalni poslanci, dragi prijat, sam ste to rekli, so tisti, ki sprejemajo proračun in ki odločajo o tem, ali bodo oborožene sile bile poslane za reševanje določenega konflikta ali ne. Odločitve je treba sprejemati soglasno. Izginotje Zahodnoevropske unije je treba nadomestiti z neko stalno strukturo, v okviru katere bodo sodelovali strokovnjaki za obrambo iz nacionalnih parlamentov. Lahko bi nam bil za zgled Kozak. Kozak je inštanca, ki jo priznava tudi pogodbe. Mislim, da je Kozak pomemben tudi zato, ker sodeluje predstavnik Evropskega parlamenta v njegovem okviru. Sodelujejo torej predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Protokol, ki je priložen k Lizbonski pogodbi, navaja, da je Kozak tisti, ki lahko organizira medparlamentarne konference na določenih področjih, zato da se pogovorimo o specifičnih vprašanjih tudi o varnostni in obramni politiki. Konec navedka. Zato bi bilo na tej osnovi možno predvideti srečanja v slogu Kozaka, predvsem predstavniki iz odborov za obrambo bi morali sodelovati v tem našem Kozaku. Zagotoviti pa je treba tudi medparlamentarno spremljanje teh obramnih vprašanj. Kolegice in kolegi, najti je treba neko rešitev, ki bo trajnostna in ki bo povezala nacionalne parlamente in Evropo obrambe. Trenutna situacija poslancem ne omogoča, da v celoti odigrajo svojo vlogo, zato bi morali poskrbeti za to, da pride do premika na tem področju. Najboljša rešitev bi bila po našem mnenju tista, ki bi povezovala različne načine spremljanja in poskrbela za to, da se zagotovi raznolik zakonitost in legitimnost na številnih področjih. Hvala. Hvala lepa. Robert Walter iz Združenega kraljestva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste mi dali besedo povedali ste, da ne zastopam samo združenega kraljestva, ampak sem tudi predsednik skupščine z EU. V svoji resoluciji ste zapisali, da smo napačno določili pristojnosti iz resolucije v marcu, kajti zakonito oziroma po zakonu nismo več pristojni za parlamentarni nadzor nad skupno varnostno in obramno politiko. Zelo vesel sem, da lahko tukaj pozdravim vsaj 12 nekdanjih članov in tudi nekdanja predsednika. Če iz dvorane ne pridem živ, danes bodo vsaj lahko odnesli moje truplo. Ampak, gospod predsedujoči, kakor smo že večkrat povdarili, hkrati trenutno izvajamo več pobud. Nacionalne parlamenti delajo na podlagi mnenja, ki smo jih slišali že v prejšnjih prispevkih. Namreč nacionalni parlamenti in nacionalne vlade določajo, kam gredo naše vojaške sile, države jih plačajo, države določajo pravila in opremo za te sile. Tukaj govorimo o medvladni politiki, ki je ponovno navedena v Lizbonski pogodbi. Tisti, ki so si to ogledali in moja skupščina bo jutri v odboru to še enkrat preočevala, namreč, da bi si ogledali zamisli, ki jih pripravljajo nacionalni parlamenti in ki jih pripravljamo mi. Te zamisli segajo od tega, da bi ohranili ali ponovno oblikovali skupščino do teh, da ne bi storili nič in bi vse prepustili Evropskemu parlamentu v resoluciji, ki sem jo pred kratkim omenil, opaz, opazim, da v 19. odstavku piše, da je Evropski parlament edina supernacionalna institucija, ki ima pristojnost, da nadzira evropsko varnostno in obramno politiko. Mislim, da se vsi predstavniki nacionalnih parlamentov ne strinjajo s to klauzulo. Vsi bi si želeli najti alternativni model. Kakor je moj kolega iz Francije pravkar predlagal, obstaja zamisel, da bi ustvarili neke vrste kosak, nekaj podobnega, da bi vsi nacionalni parlamenti lahko tam sodelovali, bili na enaki ravni kot Evropski parlament, dvakrat letno bi se srečali in ne bi pa imeli trajne organizacije. To je, po mojem mnenju, prehodna rešitev. Nacionalni poslanci bi se lahko tam srečevali, ker bi jim povedali, kaj se dogaja ne bi pa mogli tam izvajati parlamentarnega nadzora. Meni bi bil bolj všeč model stalne konference, imeli bi proporcionalno udeležbo iz nacionalnih parlamentov, srečevali bi se dvakrat letno na plenarnih zasedanjih, imeli pa bi tudi druge seje, imeli bi majhen sekretarjat. Ampak Najpomembneje je to, da bi bili proaktivni. Izvajali bi lahko parlamentarni nadzor, kaj ti? Mislim, da ne smemo pozabiti naslednjega, kot nacionalni poslanci. Sicer upoštevamo, da je skupna varnostna in obramna politika medoladno vprašanje. Tukaj v Bruslju so na podlagi tega nastale številne institucionalne strukture, ki zahtevajo parlamentarni nadzor na ustrezni ravni, namreč na ravni nacionalnih poslancev. Svet KOPS, vojaški odbor, vojaško osebje, Evropska obramna agencija in tako naprej. Zato kolegice in kolege iz nacionalnih parlamentov pozivam, da ne smejo pozabiti na ključno vlogo, ki jo je opravljala Skupščina Zahodne Evropske unije zadnjih 55 let. Upam, da bo katerikoli organ jo bo nasledil, to nadaljeval. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj pa gospod Grnens v imenu parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednik. Ravnokar smo slišali predsednika skupščine Zahodnoevropske unije in moram reči, da se mu moramo vsi zahvaliti za kakovostno delo, ki ga je ta skupščina opravljala od samega začetka. Nekateri so rekli, da poročila te skupščine nikogar ne zanimajo, ampak To ni res. Ta poročila so zelo kakovostna, veliko bolj kakovostna kot marsikatera druga. In parlamentarna skupščina Zahodne Evropske unije, ki je predsedoval Bob Walter, so bila izvrstna. Glede samega izvajanja nadzora strani parlamentov, biti moramo zelo praktični. Nacionalni parlamenti so tisti, ki odločajo o parlamentu, o proračunu, ki se porablja. Potem je pa tu še vprašanje, kaj lahko storijo države članice. Države članice se seveda morajo posvetovati z nacionalnimi parlamenti o vprašanjih, ki zadevajo proračunska sredstva, pošiljanje misij, nakup opreme. Dve državi v Evropski uniji imata jedrsko silo. Ne vem, ali nacionalna parlamenta iz teh dveh držav imata kakršnakoli besedo pri teh vprašanjih. Vem pa, da nacionalni parlamenti v drugih državah nimajo pristojnosti, ko gre za odločanje o jedrskih vprašanjih. Zato je treba najprej narediti inventar. Jasno je treba izpostaviti vsa tista področja, kjer obstaja demokratični primankljaj. Zato bi en član Evropskega parlamenta, morda vi, in en predstavnik držav članic morala skupaj obravnavati vse te demokratične primankljaje, jih skupaj opredeliti, jih analizirati in potem na enem izmed naslednjih srečanj poskrbeti za to, da bomo vsi govorili o isti stvari, da se bomo med seboj razumeli. Gospod Dukarm je izpostavil več različnih možnosti kako izvajati ta nadzor. Moram reči, da je sicer podal zelo kakovosten pregled, ampak še vedno obstaja velika vrzel. Kozak, nikar si ne delajmo otvar. V Kozaku pogosto slišimo 27 monologov, katerim se potem priključi še 28 monolog. Predstavniki nacionalnih parlamentov so razporejeni kot lončki marmelade in potem samo spremljajo te razprave v Kozaku. Spoh ne morejo izmenjevati mnen konferenca predsednikov odborov. No, splošno pravilo je, da na konferenci predsednikov potem nastopa večina nacional, iz nacionalnih parlamentov. Ampak ali je to res raznolikost, k kateri stremimo? Mislim, da ne. Predlagam torej, da se pragmatično lotimo teh vprašanj. V prvi vrsti je treba poskrbeti za to, da se bomo med seboj razumeli in da bomo vsi razumeli, o čem govorimo. Mil Hvala lepa, gospod Melgard iz Danskega parlamenta. Čake, formen, čak Hvala lepa za besedo, gospod predsedajoči, in hvala, da ste organizirali to sejo danes. To je odlična priložnost, da izmenjamo mnenja med kolegicami in kolegi v zvezi s prihodnjim sodelovanjem. Spregovorimo lahko tudi o tem, v kakšni obliki bomo sodelovali v prihodnosti na področju skupne varnostne in obramne politike in obramne politike v okviru EU. V danskem parlamentu trenutno razpravljamo o tej temi. Danski parlament preučuje možnosti, da bi razširili sodelovanje na področju skupne varnostne in obramne politike v okviru Lizbonske, politi Lizbonske pogodbe. Parlamentarni nadzor je za nacionalne parlamente zelo pomemben. Izhodišče je naslednje. Danski parlament podpira to, kar je predlagal zgornji dom Združenega kraljestva, da bi imeli redna srečanja med predsedniki odborov za zonanje zadeve nacionalnih parlamentov. To bi morala nadomestiti šestmesečna oziroma medparlamentarna konferenca, ki bi se sestala vsakih šest mesecev. Če si ogledamo sestavo te konference, vidimo, da bi imeli šest predstavnikov iz vsakega parlamenta, predsednik odbora za zonanje zadeve, ampak razen tega so zadeve še precej odprte. Danski parlament želi to podpreti, ampak pogoj je naslednji. Predsednik odbora za zonanje zadeve bi moral biti na enaki ravni kot predsedniki drugih odborov. Po našem mnenju, je to ključnega pomena, če želimo zagotoviti ustrezno zastopanost na takšnih sejah. Danski parlament si želi zagotoviti še politično odgovornost za načrtovanje in organizacijo teh zasedanj. To organizacijo bi morali prevzeti trije parlamenti. Trija, sekretarjati trija, kosaka in predstavnikov nacionalnih parlamentov v Bruslju bi morali sodelovati pri tem. Danski parlament meni, da je ključnega pomena tudi, da izkoristimo trenutne zmogljivosti v okviru Kosaka glede organiziranja takšnih medvladnih konferenc. Ne podpiramo tega, da bi vzpostavili ločen sekretarjat, ki bi pomagal tej medparlamentarni konferenci. sem predsednica odbora za evropske zadeve v danskem parlamentu in zelo me zanima udeležba v takšni konferenci. Vsakič sicer ne bi bila prisotna, ampak zdi se mi, da je za Dansko zelo pomembno, da to možno zagotovimo. V okviru Lizbonske pogodbe želimo biti videni kot ena celota. Hvala. Hvala lepa, gospod Arno iz Portugalske ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaliti se želim parlamentu in še posebej odboroma Sede in Afet za organizacijo tega srečanja danes glede na to, kar je povedal Elmar Brok. In glede na to, kaj smo slišali od belgijskega kolega, mislim, da moramo pojasniti dva ključna vidika. Prvič. Kar zadeva obrambno politiko, nujno je vedeti, da lahko v okviru Lizbone vzpostavimo neke vrste mehanizem nadzora. Ta nadzor pa bi moral biti sestavljen iz dveh elementov. En element bi bil na evropski ravni, to je vključeno v nove pristojnosti v okviru Lizbona glede evropskih zadev, drugi element pa bi bile specifične odgovornosti nacionalnih parlamentov na področju obrambe. Tukaj imamo v mislih naprimer proračune, oprema, ki se zagotavlja oboroženim silam, operacije oboroženih sil, kjer je to potrebno, ter pregled nad operacijami oboroženih sil na terenu. Imeli smo včasih organ, ki se je ukvarjal s podobnimi vprašanji in je imel legitimnost na tem področju, to je Zahodna Evropska unija. Takrat se je poročalo takratnemu visokemu predstavniku sveta, ampak lahko rečem, da ga je politika v veliki meri ignorirala generalni, generalni sekretar sveta in visoka predstavnica oziroma visok predstavnik nikoli nista obiskala parlamentarne skupščine Zahodnoevropske unije. Imel pa je vseeno, ta unija je imela vseeno veliko mero politične legitimnosti, delali so zelo ener, energično na področju varnostne in obramne politike. Iz tega se lahko marsikaj naučimo, pri tem, ko razmišljamo, kako bi svoje operacije izvajali v prihodnosti. Belgijski in francoski kolega sta prav tako podala svoja mnenja, želim pa podati še svoj glas, svoj glas kot poslanec iz Portugalske in izraziti svojo podporo. Povedati moram, da moramo ohraniti pregled in nadzor na nacionalni ravni, kar zadeva skupno varnostno in obramno politiko ter skupno zunanjo in varnostno politiko ta nadzor je treba izvajati na kontinuirani osnovi, v kateri bodo sodelovali nacionalni parlamenti. In še zadnja stvar, ki jo želim povedati. 27 držav članic imamo, to je edinstveno. Vloga odborov za zunanje zadeve v številnih državah se razlikuje, kar zadeva nadzor in tako naprej. Ta vloga je drugačna od ulog, vloge odborov za obrambo. Odbore za obrambo so običajno samostojni in imajo drugačne pristojnosti kot odbori na evropski ravni, ki se srečujejo v okviru Kosaka ali v okviru zunanjih zadev. To moramo seveda upoštevati. Naj si bo na podlagi stalne medparlamentarne konference ali kofaku ali karkoli že, o tem smo že slišali več, morda bi jih lahko celo okrepili in razširili. Če je to morebitna rešitev, potem moramo upoštevati to, kar se je zgodilo v okviru Zahodnoevropske unije. Ne vem, zakaj ne bi mogli razmisliti tudi o tem, da bi ponovno aktivirali Zahodno Evropsko unijo. Imeti moramo organ, kjer se lahko srečujeta Evropski parlament in nacionalni parlamenti, zato da bomo ohranili skupne politike na področju varnosti in obrambe. Hvala. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, lepo vas prosim, da se držite dodaljenega časa. Če želite vsi dobiti besedo pred odmorom za kosilo, se res držite teh treh minut. Ko bodo tri minute potekle, bomo dali uskladilcem. Lepo vas prosim, da ste disciplinirani. Gospa Gomeš iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama menim, da je zelo pomembno, da imamo v tem trenutku razpravo na to temo. Ključnega pomena je, da rešimo vprašanje nadzora tako za Evropski parlament kot nacionalni parlament. V okviru Lizbonske pogodbe imajo oboje širše pristojnosti. Strinjam se s svojim rojakom, ki je pravkar spregovoril, gospod Arnot. Res se lahko veliko naučimo iz tega, kako je delovala Zahodnoevropska unija ampak pravni ter institucionalni okvir je sedaj drugačen. Vseeno pa nas lahko Zahodnoevropska unija veliko nauči. Nisem ena tistih, ki so prepričani, da je pododbor za varnost in obrambo takšen, da bi ga morali nadgraditi in mu podati status pravega, stalnega odbora. V prihodnosti bi se to morda lahko zgodilo, ne vidim pa, zakaj bi to morali storiti sedaj. Mislim, da je popolnoma smiselno, da pododbor za varnost in obrambo ostane pododbor, ki je tesno povezan z odborom za zunanje zadeve. Skupna varnostna in obramna politika je del vseobsegajoče zunanje politike v Evropi, Zelo pomembno je, da to ohranimo skupaj, pa vendar na nek način ločeno. Zagotoviti pa bomo morali neke vrste prožnost pri povezovanju vseh področji. Ne smemo dopustiti, da bomo ostali ujeti v neke toge mehanizme ali neprožna pravila, zaradi katerih ne bomo mogli zagotoviti ustreznega sodelovanja med parlamenti in Evropskim parlamentom. Gospod Gomeš je že omenjal kozak in možnost, da bi morali stike navezati z 27 plus eno osebo. Tega si ne želimo. Na to moramo gledati z evropske perspektive, kot tudi z nacionalnih perspektiv. Zagotoviti moramo pravo resno izmenjavo podatkov med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Všeč mi je rešitev, ki jo je predlagala danska kolegica, gospa Melgor. Zamisel je naslednja. Zagotovili bi povezavo, izmenjavo informacij, ampak nobene potrebe ni, da bi zagotovili stalni sekretarjat za to. V času krize bi javnost težko razumela, zakaj trošimo sredstva za še en sekretarjat. Lahko bi izkoristili službe Evropskega parlamenta, tako bi lahko zagotovili sodelovanje in tudi izmenjavo informacij med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Obstajajo tudi povezave, ki se oblikujejo po naravni poti med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti in na tem bi lahko delali še naprej. Hvala lepa gospod bretos iz grškega parlamenta hvala predsedujoči odločitve ki jih moramo sprejeti v zvezi s skupno zunanjo varnostno politiko in skupno varnostno in obrambno politiko so odločitve, ki jih moramo sprejeti soglasno. To ni medvladni vidik. Vloga nacionalnih parlamentov pa je predvsem v tem, da to politiko usmerja. Seveda sem zadovoljen, eh, da imajo parlamenti veliko več pristojnosti na področju obrambe, vendar pa je stališče kažkega parlamenta, kar zdeva obramno politiko, najbolj pomembno v celotni zgodbi in to mislim, da je popolnoma naravno. Potem, drugič, prisluhnil sem gospodu Broku in v veliki večini se z njim strinjam. Najprej, če sem ga pravilno razumel, je gospod Brok podal predlog. Rekel je, da bi bilo dobro, da se sestanemo kot predsedniki nacionalnih odborov eh, skupaj z Evropskim odborom za zunanje zadeve. Mislim, da to ne bi bilo dovolj učinkovito, s tem bi samo spodkopali delovanje nacionalnega parlamenta, ker če imaš eh, predstavnika odbora oziroma predsednik odbora zunanje zadeve, potem moramo o celotnem konceptu nekoliko bolje premisliti. Potem, gospod Brok, rekli ste, da ne potrebujemo študij, da ne potrebujemo dokumentov ali poročil, ne potrebujemo sekretarjata. Ampak predstavljajte si, kaj se bo zgodilo, kaj bi bilo, če Evropski parlament ne bi imel vseh omenjenih struktur, če ne bi imel tehnične podpore, če ne bi imel poročil, kako bi sploh deloval, bil bi popolnoma neučinkovit v svojem delovanju. Zato tega nikakor ne morem podpreti. Potem pa se zastavlja še eno vprašanje. In sicer, kaj smo že naredili, ne samo kot Evropski parlament, ampak kot institucije Evropske unije. Bolje moramo povezati svoje delovanje, tukaj moramo napredovati. Številni ljudje, recimo gospod Dedeker, nekdani predsednik senata, veliko dela je bilo že opravljeno. In velika škoda je, da nismo povabili vseh predstavnikov evropskih institucij, ki bi lahko ravno tako zelo pomembno vplivali k tej razpravi. Seda nočem biti negativističen, nikakor ne. Zato bi predlagal naslednji, gospod predsednik. Dobro bi bilo, če bi vzpostavili organ, ki bi sorazmerno opravljal svoje delo, imel bi dovolj predstavnikov, ravno tako bi imel ustrezno zastopanost strani držav članic. Seveda, imeli bi sekretarjat, tukaj bi bilo malo število ljudi. Ne no, govorim o visokih stroških. Ne na zadnje, moramo racionalizirati svoje delovanje. To ne bi veliko stalo. Ampak potrebujemo odbor, potrebujemo poročevalce, potrebujemo poročila. Samo tako bomo lahko dejansko napredovali in lahko bomo vplivali na skupno varnostno in obravno politiko. Pa še eno zadevo bi rad izpostavil. Kar zadeva proračun, ne govorimo o veliki količini denarja. Ne vem, zakaj države članice ne bi prispevale v ta proračun. Mislim, da bi bilo to nujno. Ker eh, drugače ne bomo posredovali sporočila javnosti v naši državi. To so številne resne zadeve. Veliko smo govorili o Kozaku. Sam to lahko podprem. Lahko bi tudi Kozak vključili v ta projekt, ampak v tem trenutku je struktura Kozaka eh, takšna, da ni dovolj učinkovit. Sam sem predsedoval Kozaku, sicer zelo na kratko, ampak videl sem, kaj je z možnostjo odločanja. Nima dovolj pristojnosti, kar zadeva sprejemanje odločitev. Težava je predvsem tem, da so evropski poslanci, ki sodelujejo v Kozaku, ne navdušeni nad, eh, nad tem, da bi Kozak dobil dodatne pristojnosti. Potrebujemo nekoliko boljšo formulo, kot je Kozak v tem trenutku. In uh, sedaj je bil govornik prekinjen. Dragi kolega, res vas moram prekiniti. Vsi, ki so danes prisotni, ki so se javili k besedi, želijo spregovoriti, če se ne boste držali dodaljenega časa, besede ne bodo dobili. Tako da se prosim, držite treh minut. Gospod Forflund iz švedskega parlamenta, izvolite. You, Najlepša hvala. Bom upošteval eh, tri minute, ki ste mi jih dodelili. Najprej zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, ker je bil gostoljuben. Potem pa naj vas spomnim še na eno zadevo. Ko govorimo o odstavki, ki govorijo o skupni varnostni in obramni politiki, to so šest in sedem ko govorimo tudi o eh, sklepih zaključene konference v Štokolmu in tukaj so predsedniki parlamentov ravno tako rekli naslednje. Če upoštevamo posebno naravo skupne varnostne in obrambne politike, če upoštevamo tudi vlogo nacionalnih parlamentov za nemoteno delovanje Evropske unije, potem so predsedniki parlamentov rekli, da imajo nacionalni parlamenti v prihodnosti poglavitno vlogo, ko govorimo o parlamentarnem nadzoru skupne zunanje varnostne politike in seveda skupne varnostne in obramne politike. Potem sedmi odstavek. Predsedniki parlamentov so tudi rekli, da naj bo prihodnje predsedstvo upoštevalo eh, te točke in eh, tako vodilo razpravo s ciljem, eh, da bi na naslednjem sestanku konference dosegli sporazum. To govorim tako, da omenim vlogo konference predsednikov nacionalnih parlamentov. To je konec citata. Tako da želimo povdariti predvsem to, da predsedniki parlamentov so povdarjali, da imajo nacionalni parlamenti vodilno vlogo v prihodnjem parlamentarnem nadzoru. Zato smo res eh, hvaležni, eh, da bo predsedstvo to upoštevalo in eh, da bo to poglavitna točka razprave. Poštevali bomo tudi splošne, splošne smernice, ki so jo sprejeli predstavniki Estonije, Litve in Združenega kraljestva. Verjamemo, da bi morali imeti enovit eh, program za medparlamentarno sodelovanje, to pa bi seveda vodili nacionalni parlamenti, upoštevali bi že obstoječo strukturo in to je podlaga za naše delovanje. V tem kontekstu bi ugotovili še eno zadevo in sicer interes Evropskega parlamenta je, da ima parlamentarni nadzor pri evropski varnosti in obramni politiki in eh, ima dostop do informacij, kar pa je bistvenega pomena, če govorimo o tovrstnem nadzoru. Ravno tako smo v tem kontekstu ugotovili še eno zadevo. Evropski parlament ima predstavnike tako znotraj Kofaka, kot tudi znotraj konference odborov za obrambne zadeve. To je Kodak. Ravno tako pozdravljamo prispevek Evropskega parlamenta v tem forumu. Najlepša hvala. Disciplina. To pa je disciplina. Prvi ste spregovorili v roku treh minut oziroma celo manj. Čestitam, gospod Stenok. Hvala. Nedvomno poročilo Brok, ki govori o tem, da moramo vzpostaviti Evropsko službo za zunanje delovanje in ta je bila zgodba o uspehu z vidika Evropskega parlamenta. Kar lahko povem, da smo imeli določene težave v medparlamentarnih pogajanjih in Evropski parlament je takrat upošteval to vrzel, ampak se je posvetoval in to presega pristojnosti, kot mu jo dodeljuje pogodba zgodba. Tudi gospod Brok je o tem govoril. Govorimo o vodih eh, misij, ki se morajo potrditi pred odborom za zunanje zadeve. In mislim, da mnogi nacionalni parlamenti teh pristojnosti niti nimajo. Ampak vseeno, evropski konzervativci izhajamo iz naslednje podlage. Nacionalne vlade in parlamenti so osrednjega pomena pri oblikovanju obrambne in varnostne politike Unije. Potem nacionalni parlamentarci so edini, ki se lahko odločajo o miru in vojni, ker ne nazadnje njihovi vojaki umirajo v imenu njihove nacionalne države in ne v imenu Evropske unije. Zato nasprotujem evropski vojaški strukturi. Ampak ko govorim o 2011 in eh, zunanji Evropski uniji. Lahko bi se zahvalil gospodu Watersu, ki predseduje temu organu. Mi pa potrebujemo tukaj nov organ, nov format, da bomo še naprej parlamentarno nadzirali ta potek dogodkov. Niti nacionalni parlamenti ne morejo izključiti popolnosti evropskih poslancev, ker ne na zadnje civilne misije, potem upravljanje samih vojaških eh, misij se financira strani Evropske unije, ne strani nacionalnih držav. Recimo Eulex eh, v Kosovu je ta primer. To je pravzaprav zelo pomembna civilna civilna misija. In civilne misije pravzaprav pomenijo levji delež eh, skupne varnostne in obramne politike. Zato potrebujemo boljše zdorovanje na ravni nacionalni parlament, Evropski parlament. Ne potrebujemo nekakšno rivalstvo. Mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli nekakšno eh, združenje oziroma skupščino in ne parlament. Ne bi tudi si želel, eh, da bi ločili obe politiki, ker prihaja do velikega prekrivanja. Ampak vem, da NATO-va medparlamentarna skupščina nima pravne podlage v pogodbi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli eh, razmerje 3 proti 4, da bi vedeli, eh, kdo bo tukaj udeležen in eh, da bi to odražalo tudi današnjo sestavo. Ne vem, ali bi imeli predsedujoče, ali bi upoštevali recimo vlogo nacionalnih parlamentov in delež le teh, ne vem sekretarjat, bolje bi bilo, če bi to financirali nacionalni parlamenti. Potem sestanki bi potekali ne v parlamentu, ampak v zgradbi sveta. Potem bi imeli možnost rotacije, ad hoc rotacije, nacionalni parlament, Evropski parlament. Zavračam predlog eh, britanske lordske zbornice Kofak eh, Kodak, eh, ker potem britanski konservativci ne bi bili prisotni. Poševati moramo tudi dejstvo, da je Združeno kraljestvo bistveno, ko govorimo o civilnih misijah in to bi bilo res nekoliko absurdno. Danes seveda soglasja ne bomo dosegli, žal. Ampak če upoštevamo Richarda Lotoveja in odbor za zunanje zadeve, imeli smo nekakšno poglobljeno razpravo in pravzaprav se zdi, da je večina podprla moje stališče. In Euroskeptik eh, je rekel, da res potrebujemo evropske poslance, da jih moramo pritegniti k sodelovanju, saj smo mi edini, ki pravzaprav razuje, razumemo kompleksnost delovanja evropskih inštitucij. Najlepša hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Dekar iz eh, belgijskega senata, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, kolegice in kolegi, predvsem pa najlepša hvala pod odbor Evropskega parlamenta, da je organiziral današnje srečanje. Mislim, da je to srečanje bistvenega pomena. Moram reči, da okoliščine, v katerih se danes sestajamo, ne moremo ločiti od razvoja Evropske unije in od sprejetja Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba je tudi privedla do prenehanja veljavnosti bruselske pogodbe. Obžalovanje vredno pa bi bilo, če ne bi poskrbeli za napredek znotraj evropskega ustroja. Lizbonska pogodba pravzaprav prinaša demokratični primanklaj na tako zelo pomembnem področju, kot je področje obrambe in varnosti. Ter se mi zdi, da če bomo še naprej uspodbujali to medinstitucionalno rivalstvo med nacionalnimi poslanci na eni strani in evropskimi poslanci na drugi strani, stvari samo poslabšali. Gospod Brok je rekel, da izvajamo več civilnih kot vojaških misij, ampak to nikakor ne oduzema pomena ali tragičnosti vojaških misij. Nacionalni parlamenti morajo sprejeti zelo težke odločitve, ko je treba seveda poslati ljudi v vojno. Parlamentarna skupščina Zahodnoevropske unije bo, kot rečeno, prenehala obstajati, ampak ta skupščina je sodelovala z vsemi nacionalnimi parlamenti, ki jih je zanimalo področje obrambe. 60 let je sodelovala z njimi in parlamenti, nacionalni parlamenti so tako dobili pogled v evropsko vizijo o varnosti. S tem so izšli iz tiste slepe nacionalne perspektive, ki je bila edina, ki so jo poznali. Niso vedeli, kako se gradi evropska varnostna in obramna politika. Tako da bi se res skliceval na pogodbo. Pogodba v devetem členu navaja, da Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti opredeli, kako bo potekalo sodelovanje, to je prvi člen, oziroma prvi odstavek in deseti člen navaja, da lahko skupaj vzpostavijo konference ali specializirane organe, ki se bodo okvarjali s tistimi temami, ki se jim zdijo pomembni. Zato vas sprašujem vse po vrsti, Evropski parlament in nacionalne parlamente, ali ne bi končno izvajali te pogodbe in se vendarle dogovorili, zato da vzpostavimo stalno medparlamentarno konferenco. Zakaj bi bilo to koristno? Zato, ker bi vsako leto lahko obravnavali tudi poročilo sveta o teh temah. S tem bi vzpostavili tudi dialog s svetom. Prepričan sem, da če bomo vzpostavili neko skupno skupščino nacionalnih in evropskih poslancev, bodo evropski poslanci imeli od tega ogromno koristi, kajti pridobili bodo veliko informacij prišli bodo ministri za obrambo, vodje general štabo in tako naprej. Odvisno od tega, kdo je pristojen za obrambno vprašanje na nacionalni ravni. Tako da si bi, po mojem mnenju, morali res prizadevati za to, da se vzpostavi stalna konferenca poslancev, Veliko finančnih sredstev v to ne bo treba vložiti, kajti na voljo že imamo sekretarjat, ustrezno strukturo, samo poslužiti se jih je treba. Seveda bi ta konferenca bila sestavljena iz vojaškega in civilnega odbora. Nacionalni poslanci, ko bodo glasovali o proračunih, o tem, ali naj napotijo vojake na določeno območje, bodo odločitev sprejemali v luči skupnega interesa celotne unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Salolajnen iz finskega parlamenta. Uh, uh, uh, Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Broku in gospodu Dekarmu, ker sta veliko koristnih informacij predstavila uvodoma. Ja, res se moramo vprašati in sprejeti odločitev v zvezi s tem, kako nadaljevati dialog o skupni zunanji in varnostni politiki na evropski ravni, ker zdaj v mojo državo, Finsko, je ta skupna varnostna in obramna politika izjemnega pomena. In verjetno to velja še toliko bolj za vse druge države, ki niso članice NATO. Mi imamo dobro delujoč eh, sistem parlamentarnega nadzora skladno z našo ustavo. Ravno zato bi najprej rad izpostavil naslednje. Osredotočiti se moramo na to, da krepimo nadzor na nacionalni ravni, ker mislim, da je tudi najbolj učinkovit. Po drugi strani pa se strinjamo tudi s tem. Nacionalni parlament eh, mora nujno nadaljevati eh, dialog na evropski ravni, ko govorimo o evropski varnostni in obramni politiki. Tukaj moramo zagotoviti eh, dodano vrednost in nadgraditi nacionalno raven. Nacionalni parlament mora prevzeti vodilno vlogo v tem procesu, ampak prispevek Evropskega parlamenta bo ravno tako izjemnega pomena. Nuno je tudi, da predvidimo prožno strukturo, ki bo našim kolegom iz eh, držav, ki niso članice Evropske unije, omogočila, da bodo sodelovali v tem dialogu. To je veljalo tudi v Zahodnji Evropski uniji in mislim, da moramo ta vidik nadaljevati v prihodne. Poleg tega moramo temeljito razmisliti o tem, kako krepiti evropsko varnostno in obramno politiko, ne da bi podvajali prizadevanja NATO oziroma Evropske unije. Zdi se nam, da je najbolj praktičen in stroškovno učinkovit eh, način v prihodnosti ta, da premislimo o tem, kako pravzaprav organizirati sestanek predsednikov obramnih odborov in odborov za zunanjo politiko. Pa še eno pomembno vprašanje bi rad zastavil. Obstaja potreba po preglednosti in jasnosti. Zato se sprašujem, kje je sedaj odgovornost, kdo je pristojen za to, da bo naše zamisli dodatno oblikoval in eh, kaj bo z novim organom, kako bo sprejemal odločitve. Naj povzamem. Finsko stališče, kar zdiva parlamentarno sodelovanje, je, da moramo zagotoviti dodano vrednost, potem sodelovanje ne sme temeljiti Na tem, da upoštevamo velikost posamezne države, potrebujemo vsebinske rezultate, dejanske razprave in zagotoviti moramo zelo odprto sodelovanje tistih držav, ki še niso del Evropske unije. Potrebujemo stroškovno učinkovit in pragmatičen forum, ne potrebujemo dodatnih domestivnih bremen in sekretarjata in čim prej moramo sprejeti te odločitve. Hvala. Merci. Hvala lepa. Andrew Duff. E, Najlepša hvala. Ko govorim o parlamentarnem nadzoru, mislim, da bi bilo dobro, da se pravzaprav vprašamo, kdo je pristojen. to ni v rokah eh, predsedstva, ki rotira, ampak je to stalno predstavništvo Evropskega sveta, ki ima v rokah te pristojnosti. Ravno tako je tukaj pomemben svet zunanjih ministrov. Kar zadeva kozak in eh, rešitev, lahko povem, da smo. Tukaj upoštevali predsedstvo, ki rotira in ta igra pomembno vlogo. Ampak temu več ni tako. Rešitev, ki smo jo usvojili pri Kozaku, pravzaprav, bi pravzaprav pomenila to, eh, da bi podcenjevali vlogo Evropskega parlamenta. In pa, če podcenimo vlogo Evropskega parlamenta, bi to pomenilo tudi to, da ne bomo sledili eh, logike, kot izhaja iz Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba je tista, ki dopolnjuje medvladno metodo sprejemanja odločitev, ko govorim o skupni zunanji varnosti politiki in skupni varnostni in obramni politiki. Usvojili smo pristop skupnosti. Cathy Ashton in Evropska komisija lahko predlagata oblikovanje konkretnih politik, medtem ko je svet tisti, ki o tem odloča s kvalificirano večino. Mislim, da to moramo razumeti nekateri kolegi in kolegice tega niso doumeli oziroma so eklektično zaznali te tri ločene pristojnosti parlamenta. Najprej ločena oziroma prestižna vloga in eh, funkcija nacionalnega parlamenta, kar seveda spoštujemo, to je popolnoma ločeno in postransko, ampak eh, tukaj obstaja ločena pristojnost Evropskega parlamenta in to vlogo moramo učinkovito zajeti v delovanje. Ampak tretja zadeva, govorim o skupnem sodelovanju, govorim o tej vlogi in funkciji. Prizdevamo si, da bi artikulirali to vlogo in poiskali skupni imenovalec ugotovili bi, kaj so skupne točke, ko govorim o varnostnih politikah Evrope in težavah na tem področju. Naša vloga je seveda medparlamentarno sodelovanje pri teh politikah. Nujno je, da najprej ugotovimo, kaj so ti skupni interesi, potem pa da v naslednji fazi upoštevamo tako finančne kot tudi politične vidike. Tako da bomo operativno sprejemali odločitve. To so odločitve, ki izhajajo iz skupne zunanje varnostne politike in skupne varnostne in obramne politike. Pravzaprav gre za dokaj enostaven program, ki ni dvoumen in mislim, da to lahko zagotovimo. To je v našem dosegu in mislim, da bomo lahko dosegli soglasje in se odločili za ustrezen pristop, kar zadeva to medparlamentarno sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Franzolica iz Romunije. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta medparlamentarna izmenjava mnen o tej tematiki je zelo pomembna zato, da presežemo tisto, kar nekateri imenujejo dvojni demokratični primankljaj. Evropski parlament ima sicer dober upogled in vse večjo vlogo pri oblikovanju politike, vendar še vedno nima dovolj moči. Nacionalni parlamenti pa imajo formalno več moči, vendar se ne znajdejo v tem zapletenem sprejemanju odločitev v Evropski uniji, ko gre za skupnost zunanjo varnostno in obramno politiko. Samo, če bomo sodelovali, bomo nacionalni parlament in Evropski parlament lahko odigrali ustrezno vlogo za to, da se zagotovi demokratična legitimnost tudi skupni varnostni in obramni politiki. Gospen gospodje, eno od bolj občutljivih vprašanje seveda povezano z razpustitvijo Zahodnoevropske unije, ki je delovala na področju varnosti in obrambe. Po eni strani je prehod iz Zahodnoevropske unije na nacionalne in Evropski parlament nekaj, kar bo prispevalo k krepitvi nacionalnih proračunu in proračunu Evropske unije. No power, its... Euro Zahodna Evropska unija sicer ni imela takšnih pristojnosti, pa je igrala pomembno vlogo. Zato bi morali razmisliti o novem posebnem mehanizmu, kot je naprimer Kozak. Kozak. Address the defense and... bi lahko obravnaval varnostne in obramne vprašanja ali pa, kot je že bil podan predlog, lahko bi vzpostavili nek organ v slogu kozaka, ki bi nadomestil predhodnega. Lizbonska pogodba seveda vsebuje tudi določbo v zvezi z boljšim nadzorom in pregledom. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament pa so tisti, ki morajo oblikovati ustrezna urodja zato da prej omenjena določba ne bo ostala mrtva črka na papirju. Še veliko dela nas čaka, gospe in gospodje. Države članice še vedno sprejemajo odločitve na področju zunanje in varnostne politike in obramne politike, zato so nacionalni parlamenti v najboljšem položaju, zato da vplivajo na sprejemanje odločitev na nacionalni ravni. Lizbonska pogodba nam omogoča, da že obstoječi mehanizem prenesemo na naslednjo raven. Gospe in gospodje, od sedaj naprej medparlamentarnost ne bi smela biti samo neka oblika izmenjave dobrih praks in, in informacij, temveč tudi ustrezen instrument za nadzor delovanja evropskih institucij in izvajanja evropskih politik. Hvala. Merci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik, pravi Lord Roper. Dobro je, da se danes sestajamo. Prihodni teden boste zasedala, oziroma prihodni mesec boste zasedala Kofak in Kodak. Decembra naj bi potekalo še eno srečanje, kot je rekel gospod Brok, pa ga nisem ravno najbolje razumel. Ampak kakorkoli že, na nacionalni ravni potekajo razprave o tej temi, predsedniki zadevnih odborov v spodnjem domu britanskega parlamenta so se srečali tudi z mano nedavno, obstajajo manjše razlike, imajo tudi svoje mnenje do dokumenta, ki ga je objavila zgornja zbornica parlamenta. Omenjali ste deseti člen iz prvega protokola k Lizbonski pogodbi, kjer piše, da je Kozak tisti, ki lahko organizira medparlamentarne konference na specifično temo, zlasti z področja skupne varnostne in obramne politike. Deveti člen pa ne odpravlja prvega odstavka preomenjenega člena in ne prevlada nad njim. Zato se mi zdi, da bi morali delati na kodaku in na kofaku, ne pa da ju ponavljamo. Vzpostaviti je treba strukturo, v kateri bi sodelovalo šest oseb iz vsakega parlamenta. Včasih bi lahko sodelovali tudi odbori za evropske zadeve iz nacionalnih parlamentov, kot je povedal eden izmed danskih kolegov. Pri tem bi moral sodelovati tudi Evropski parlament kolega Tenok, je rekel, da naj bi številka šest povzročala težave eni politični skupini, morda bi morali to pritožbo res obravnavati. Parlamenti si ne morejo privoščiti dodatnih finančnih izdatkov v tem trenutku, zato ne moremo spostavljati neke težje in bolj zapletene strukture. Dobro bi bilo, da bi imeli stani sekretarjat in mislim, da je ta rešitev možna. Za zaključek pa naj podarim, da se mi zdi pomembno pri tem delu naslednje. Ni pomembno to, da bodo poročila posredna, šlo bo za neposredna poročila, kajti osebe, ki izvajo nadzor na nacionalni ravni, bodo lahko nalogo opravljala lažje, bolje in zato ne potrebujemo zapletenega sistema. Hvala. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Nobenega dvoma ni in ta razprava to tudi potrjuje, da se vsi soočamo z novo, še neznano situacijo, ki od nas zahteva, da upoštevamo tudi z določenimi inovativnimi elementi, če jim lahko tako rečem. Drug drugega moramo razumeti. Nobenega dvoma ni, da nacionalni parlamenti igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju politike, ki jo sicer sprejema Evropski svet in svet ministrov. Evropski parlament mora to dejstvo upoštevati, vendar razumeti tudi to, da nacionalni parlamenti niso institucija, ki bi jo nadomestila ali prekrila nova struktura. Nacionalni parlamenti so pomembni za zagotavljanje parlamentarne demokracije. Oni so tisti, ki dajejo vrednost in krepijo ta element. To pa je bistvenega pomena tudi za nadaljno evropsko izgradnjo. Nacionalni parlamenti pa morajo tudi razumeti, da SZVP in EVOP nista nacionalni politiki kot so nekateri zmotno trdili. Gre za evropski politiki. Evropska unija ima na voljo institucije svet, Evropski svet, komisijo in parlament. Evropski parlament je parlamentarna institucija Evropske unije, ki neposredno zastopa evropske državljane. Lizbonska pogodba upravičeno daje pomen tudi vlogi nacionalnih parlamentov, jim dodeljuje celo nove vloge, nove pristojnosti, tudi ko gre za zakonodajni postopek v Evropski uniji. Nacionalni parlamenti in vlade izvajajo nadzor nad vsemi temi postopki nacionalni parlamenti sami po sebi, nacionalne vlade v okviru svetov ministrov. In to je pač del demokratičnega procesa v Evropski uniji. Vendar je to nekaj popolnoma ločene, ločeno od naše želje, da vzpostavimo neko novo parainstitucijo, neko parlamentarno parainstitucijo. Številni kolegi so že spomnili na to, da Evropski parlament opravlja zelo pomembne funkcije. Tudi, ko gre za politiko, pri kateri je proces sprejemanja odločitev zelo pomemben, naprimer SZVP in EVOP. Člen 36 je tudi pomemben. Svet za zunanje zadeve je, kot je rekel že kolega Tenok in kot je rekel tudi kolega Duff, tisti, ki oblikuje to politiko. Pomemben je tudi odbor za proračun, zato ker potrjuje sredstva, ki naj bi jih namenili za različne misije. Dve cesti sta možni in po katerih se lahko podamo. Nima smisla, da gre vsak po svoji poti. Tolmačiti si moramo na enoten način tudi to, kar navaja protokol. Poskrbeti je treba za medparlamentarne odnose in sodelovanje, vendar bi to sodelovanje moralo potekati med institucijami na nacionalni ravni in med Evropskim parlamentom. Ne potrebujemo novega sekretarjata, niti ne potrebujemo dodatnih nadzornih ulog na področju SVOP-ja. Združiti moramo svoje moči in preko dialoga izmenjati mnenje. Mislim, da bi potem našli neko stično točko in o tem bi se morali še naprej pogovarjati. Eh, Hvala lepa, gospod Šukarski iz Bolgarije. Uvažajmi gospodin predsedatelj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod in gospodje. Hvala lepa za to priložnost, da sodelujem v razpravi. Vem, da že zamujamo. Jasno je, da je pozornosti na voljo le še malo, zato se bom poskusil omejiti na tri minute. Obrambna politika je najmanj skupna od vseh politik, skupne zunanje in varnostne politike. Države članice lahko same odločajo, koliko suverenosti bodo obdržale. Evropska unija nima oboroženih sil. Zaradi tega je potreben parlamentarni nadzor strani nacionalnih parlamentov. Tukaj govorimo o parlamentarnem nadzoru. Zato želim nekaj povedati o parlamentarnem nadzoru strani nacionalnih parlamentov. Mehanizem nadzora ni usklajen. Zato ne more biti univerzalen. Prav zato mora parlamentarni nadzor upoštevati politično raznolikost ter raznovrstnost. Če želimo to zagotoviti, moramo upoštevati raznolikosti v nacionalnih parlamentih. Vzpostavitev Evropske službe za zonanje delovanje traja dlje časa in to je zelo dobro, kajti v tem času bomo lahko dokončno oblikovali skupno varnostno in obramno politiko Diplomati, ko bodo zasedli svoje položaje, bodo tako lahko imeli že pripravljeno, dobro opredeljeno politiko. Te politike pa ni mogoče izvajati brez političnega nadzora. Zato pozivam še posebej nacionalne poslance, da pospešijo dialog v okviru nacionalnih parlamentov. V okviru unije bi morali, bi morali najti vzajemno spremljiv mehanizem, parlamentarnega nadzora, zato da bi nacionalni parlamenti dokončno lahko izrazili svoje mnenje. Hvala lepa, gospod Omiron iz Cipra. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poskusil bom tudi sam biti kratek. Nekaj kratkih pripomb želim podati. Lizbonska pogodba zagotavlja nove priložnosti. Glede razvoja skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obramne politike. Povdariti želim naslednje. Če želi Evropska unija imeti pomembno vlogo na mednarodni ravni, mora te politike oziroma ti politiki poglobiti ter razširiti. Drugič, nujen pogoj je, da zagotovimo parlamentarni nadzor nad skupno zunanje in varnostno politiko ter skupno varnostno in obramno politiko. To je ključnega pomena, kajti skupna varnostna in obramna politika je del skupne sonanje in varnostne politike. Tega ne bomo mogli zagotoviti, če ne bodo pri tem sodelovali parlamenti. Zagotoviti moramo politike, ki bodo zadeve obravnavale na meddržavni ravni. Evropski parlament bo tukaj prav tako imel pomembno vlogo. Ne smemo pa pozabiti, kakšno vlogo imajo nacionalni parlamenti pri tem, ko nadzirajo svoje ukrepe, Evropski parlament pa mora prav tako upoštevati določene omejitve. Vloga nacionalnega oziroma Evropskega parlamenta je jasna, kaj te, te politike se izvaja na evropski ravni, vendar sodelovanje med parlamentom in nacionalnimi parlamenti oziroma odbori za varnost in obrambo v nacionalnih parlamentih, je prav tako pomembna. Zato potrebujemo med državno in med parlamentarno razsežnost, ki jo moramo upoštevati. Glede na to, kaj so povedali kolegi v prejšnji razpravi v zvezi s tem, da moramo najti rešitev Cipra kajti to bi lahko ustvarjalo težave za sodelovanje med EU in NATO. V zvezi s tem želim povedati naslednje. Kolega Cipra je pravilno predstavil stališča Cipra v zvezi s tem. Povedati želim, da ni dovolj, da imamo samo teoretičen pristop k temu in pobožne želje, da bi se problem Cipra rešil imamo tudi odgovornosti. Odgovornost ima ciprska stran, pa tudi stran Evropske unije. Preučiti moramo vprašanja v zvezi z mednarodno trgovino. Čisto resno vam povem, če bomo to lahko zagotovili, bomo naredili velik korak k temu, da bi rešili problem. Hvala. Hvala lepa. Res zamujamo, pa ne samo zaradi kosila, ampak tudi zaradi tolmačev, ki so se odločili, da nam namenijo še nekaj minut, zato vas res prosim, da se osredotočite na, glač, na glavno temo. Yeah. Ja. Gospod Zengiris iz Litve. Eh, Jaz eh, sam bi se rad zahvalil našemu prijatelju Elmarju Broku. Dragi kolega, res hvaležni smo vam, kar eh, si zagotovil to širino pri obravnavi te problematike. Ker mi moramo braniti Evropsko unijo in postati moramo ta sistem, ki bo deloval. To ni samo nekakšen navaden kontinent, celina, ampak imamo zelo pomembno zgodovino. To so dve pomembni svetovni vojni, potem francoska deklaracija, republika. To je sistem vrednot. To je to, da je v pristojnosti Evropskega parlamenta nekakšen sistem vrednot, krovni sistem vrednot in kar zadeva Litvo. Oblikovali smo tri odbore in podali smo tri konkretne predloge. Ampak eden izmed najbolj enostavnih predlogov je ta, da bi imeli kofak. Se pravičujem zaradi tega naziva, ampak to moramo povezati z kolegi, ki so pristojni za obramno vprašanje. To je dokaj enostavna struktura, ampak to pomeni, da bi imeli potem kof dak morda je to nekoliko bolje kot kofak, kofdak, sestali bi se dvakrat letno in stroški bi bili ničelni. To je naš predlog in mislim, da je to res zelo racionalen predlog, da je dobro izhodišče. za naše medparlamentarno sodelovanje. In mislim, da bo ta skupščina vsebovala recimo generalnega sekretarja NATO, potem ostale kolege, ki podpirajo NATO. Sesti se moramo za isto mizo in se med sebojno pogovoriti. Tako bomo uspeli in eh, vojaški proračun, ki je pristojnosti nacionalnih parlamentov, bo tako bolje izkoriščen. Tako bomo bolje razumeli, zakaj gre, potrebujemo boljši pretok informacij, združiti jih moramo in potem bomo storili to, kar moramo storiti. To morda ne bo priljubljeno doma, ampak tako bomo lahko branili vojaški proračun. Hvala lepa. Gospod Galer, zelo na hitro, potem pa še Elmar Brok, par zaključnih besed. Najlepša hvala. Številni nacionalni poslanci eh, so govorili o tem, da se bojijo, eh, kakšne so eh, skupne parlamentarne izkušnje, da se bo sedaj to zgubilo, ko ne bomo več imeli zahodnoevropske skupščine. To je naš skupni interes in to je rekel že Elmar Brok uvodoma. Redno se moramo sestajati in tako moramo obravnavati konkretne teme, ne se samo slavnostno sestajati, ker potem, če bo prišlo do eh, konkretne vojaške misije, lahko se bomo pogovorili, kaj se eh, zgodi, kaj lahko storimo mi kot Evropski parlament, kaj je eh, s civilno misijo, to je v naši pristojnosti, vi pa ste kot nacionalni poslanci pristojni za to, da se odločite o vojaških misijah in zato ste pristojni vi. Kar naše izhodišče je, da se sestanemo skupaj, da obravnavamo konkretne probleme, da vidimo, kaj je možno in kaj ni, ko govorimo o eksekutivi. Ampak ene stvari ne moramo storiti, po mojem mnenju. In sicer, ko govorimo o dveh različnih legitimnosti, ko govorimo o evropski in nacionalni legitimnosti, nuj, ne moramo unesti nekakšne tretje, dodatne pristojnosti. Ne moramo pravzaprav združiti obeh legitimnosti ali pristojnosti. Britanski parlament nikoli ne bo soglasen oziroma nikoli ne bo sprejel soglasne rezolucije, kar zdeva medparlamentarno med skupščino Zahodnoevropske unije. To ne bo nikoli zavezujoče, ker ne nazadnje je britanski parlament tisti, ki o tem odloča. Tudi eh, če so britanski poslanci tam prisotni, legitimnost je v nacionalnih rokah. To ni nikakor dodana pristojnost oziroma dodana medparlamentarna skupščina, ki bi eh, združila oba vidika. Ravno zato upam, da bomo upoštevali eh, pristop, kot ga je predstavil kolega Brok in da se bomo lahko redno sestajali tako da bi se res pogovorili o konkretni problematiki, kar pa zadeva sekretarjat, to se zahteva in mislim, da mi kot Evropski parlament imamo vse možnosti, pa tudi vi kot nacionalni poslanci, nacionalni parlamente imate nacionalne urade oziroma predstavništva v Bruslju. To so predstavniki, ki eh, delujejo v Bruslju in mislim, da se lahko pridružijo našim upravnim strukturam in pripravijo to delo. Tako mislim, da bo to v zajenem interesu obeh strani. Najlepša hvala. Merci, Elmar. Hvala lepa. Elmar, par zaključnih besed. Ja, ja najlepša hvala. Res eh, hvala za vse predloge, kar lahko povem, da je postala ena stvar popolnoma jasna, ko sem poslušal to razpravo. Naj se navežem na to, kar je že rekel kolega Galer. Vsak eh, mora pravzaprav upoštevati ustavno pogodbo in mora upoštevati pristojnosti, kot mu jih ta podeljuje. Ne moremo to predati določenemu organu ali instituciji. Če imamo parlament, eh, če si bi to želeli za področje skupne in zunanje varnostne politike, bi to zapisali v pogodbo, ampak tega nismo predvideli. Ampak smo rekli sodelovanje. Ne nadzor, ampak eh, izmenjava mnen in stališč. To smo zapisali, to piše v Lizbonski pogodbi in tudi v konkretnem protokolu. In mislim, da je to bistvenega pomena. To ne more biti nekakšna mešana medparlamentarna eh, skupščina, ki bi dodali te pristojnosti, ampak eh, sam teh pristojnosti ne vidim v prihodnosti. Te pristojnosti niso nikoli obstajale. Tako da mislim, da Evropski parlament eh, mora in bo branil svoje pristojnosti in isto bo veljalo za nacionalne parlamente. To so pristojnosti, kot mu jih podeljuje Lisbonska pogodba. In mislim, da moramo to zelo jasno opredeliti in povdariti. Kaj pa moramo morda preučiti? In uh, en kolega mi je rekel nekako takole. Seveda imamo nekakšno demokratično vrzel, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. Sam te vrzeli ne vidim. Ampak predlagal bi, da bi kot Evropski parlament. Uh, pripravili določen dokument in potem bi preučili eh, te zadeve, videli bi, kje so te pristojnosti in kje v okviru razprave bi lahko prišlo do teh vrzeli. Morda bomo imeli prav, mogoče ne, ne vem, ali se bodo te vrzeli pojavile ali ne. Ampak potem bi morali govoriti, če bomo videli, da ta vrzel res obstaja, potem moramo premisliti, kako ne bi to vrzel zapolnili. Ampak eh, moramo konkretno reči, kje je ta vrzel. Včasih se mi zdi, da ne poznamo vseh zadev, da nismo ozavestili eh, teh eh, pravic Evropskega parlamenta, kot je to seveda nastalo z Lizbonsko pogodbo in tudi kot je to nastalo z Evropsko službo za zunanje delovanje. Pogovoriti se bomo še morali in videti bomo morali, kje so te posledice. In Kozak, predlog v zvezi s tem. Kozak pravzaprav pomenijo odbori za evropske zadeve. Ne zunanje zadeve ali pa obramne zadeve, ampak odbori za evropske zadeve so tukaj. In potem, ko govorimo o tistih pravicah, ki ne bi jih imeli na posameznih področjih, ne vem, zakaj gre. Ali gre za to, da bi imeli Evropski parlament na eni strani, nacionalne parlamente pa na drugi strani. Kako bo, kakšna bo ta formula, kako naj bi jo oblikovali? Ali bo Evropski parlament imel določeno strukturo in število poslancev? Ni pravzaprav jasno, kako je to predvideno z izbonsko pogodbo. In ravno zato bi morali to preučiti. In eh, kako bomo sprejeli odločitve? Kaj je s posameznimi parlamenti? Ali vsak parlament je upravičen do veta, če bo rekel, da smo posegli v te pristojnosti, ali moramo imeti soglasno odločanje, ali sploh ne sprejmamo